welcome colleagues. Kolegice in kolegi, v veliko veselje mi je, da v naših vrstah pozdravim doktorja Mohameda Al-Džefrija. On je podpredsednik sveta Šura, parlamenta v Saudovi Arabiji. Danes je z nami za svojo delegacijo in tudi člani delegacije so tukaj v dvorani kakor veste, je delegacija Alfeta obiskala Saudsko Arabijo 8. in 9. februarja. Tam so potekale zelo pomembne seje, govorili smo o regionalnih vprašanjih, o varnosti, o človekovi pravici, o gospodarstvu in odnosih z Evropsko unijo. Vemo, kakšna je situacija na Bližnjem vzhodu in v zalivu. Vsi vemo, da je Saudska Arabija zelo pomemben akter pri poskusih stabilizacije tega območja. Če stvari gredo tam narobe, lahko ima to res negativne posledice. Nekateri naši izzivi so skupni, kajti To zadeva tudi naše obale ali naše države članice. Varnost, boj proti terorizmu, gospodarstvo, trgovina, geopolitični pomisleki, vse to je na dnevnem redu. To so naši skupni izzivi. Zelo pomembno je, da ohranimo dialog s prijatelji iz Saudske Arabije. Ta dialog mora biti reden, in odprt. Razmere v Siriji seveda skrbijo vse. Zdi se, da še ne vidimo luči na koncu tunela. Zadeve se vse bolj zapletajo in to ima seveda tudi mednarodne posledice. Tudi Irak je problem z njegovo ekscelenco sva imela minuto časa pred sestankom in povedal sem mu, kakšne so izkušnje romunskih vojakov v Iraku. Jemen, še ena država, kjer se bije srdit notranji boj oziroma konflikt. Govoriti je treba tudi o stališču in položaju Irana na tem območju Tudi teroristične grožnje so vprašanje, s katerimi se ukvarjamo vsi. V splošnem pa lahko govorimo o nestabilnosti v Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu. To nas zelo skrbi. Savska Arabija pa bi lahko imela zelo pomembno vlogo pri tem in tudi ima zelo pomembno vlogo pri tem. vizije 2030, ki ste jo predstavili, nam je bila zelo všeč, nas tudi zelo zanima. Verjetno bo vaša ekscelenca lahko povedala kaj več o korakih, ki ste si jih zamislili, zato da bi to vizijo tudi uresničili. Zdaj pa prosim, da spregovorite in kolegicam in kolegom predstavite svoje mnenje. Izvolite. Hvala lepa. Govoril bom arabsko samo trenutku, samo trenutno. Arabščina je na šestem kanalu. In ashab al-ma'ali, sejidatu sada a'ba legnat šun al-Kharijije, Gospod predsedujoči, dame in gospodje, člani odbora F, AFET, e, člani delegacije za Mašrek, e, spoštovani evropski poslanci, najprej bi vam rad povedal, kako eh, zelo sem vesel, da sem lahko danes tukaj z vami in sicer že eh, drugič eh, v dveh letih. Leta 2015 smo že bili tukaj in prepričani smo, da Je zelo pomemben dialog eh, z vami in eh, tega se dobro zavedamo v celotni šuri. Eh, Saudska Arabija je država, ki si prizadeva za stabilnost in mir in z roko v roki sodeluje z vsemi državami v mednarodni skupnosti, da bi skupaj vzpostavili eh, mir in pa blaginjo. Zaradi tega je bilo sprejetih veliko političnih pobud in cilj je bil, eh, da dobro uložimo finančna sredstva za to, eh, da bi zagotovili dober življenski standard v vseh državah v regiji. Prispevali smo eh, k izgradnji infrastrukture, eh, bolnišnic, letališč eh, in tako naprej. Poskrbeli smo za vzpostavljanje novih delovnih mest za državljane v Saudski Arabiji. 70 odstotkov prebivalcev Saudske Arabije je mladih, zato so mladi zelo pomembni za našo državo in eh, skušamo Vzpostaviti novo infrastrukturo za te mlade, izvajamo številne reforme, finančne eh, reforme in borimo se proti korupciji. Eh, poleg tega vzpostavljamo e-upravo v eh, Saudski Arabiji sledimo torej mednarodnemu razvoju, skušamo eh, tudi eh, okrepiti solastništvo eh, in pa tuje naložbe, zato da bi lahko ta vlaganja pomenila povezavo med vsemi državami. Poleg tega vlagamo tudi v razvoj državljanov Saudske Arabije, razvijamo uh, univerze in sodelujemo z številnimi univerzami po svetu. Na tisoče uh, saudskih državljanov študira v tujini tudi na evropskih univerzah. Sodelovanje med nami je izjemno pomembno. Saudska Arabija, dame in gospodje, Ima dolgo zgodovino, eh, več kot 300 eh, let eh, in včasih je bila pričakovana življenska doba 37 let, sedaj je ta 70 let. Uh, in uh, včasih uh, je uh, bilo 95 odstotkov nepismenih v naši državi, danes jih ni. Uh, 55 odstotkov žensk eh, danes obiskuje eh, šole, eh, tudi univerze in zato vzpostavljamo modern svet. 150 članov imamo v šuri in od tega je 35 žensk. Saudska Arabija. Poleg tega sodeluje tudi z uh, drugimi uh, državami. Uh, predstavnika dveh mošej sta obiskala Vatikan in kralj je vzpostavil medversko univerzo oziroma je prispeval k vzpostavitvi medverskega dialoga v Evropi. Zato smo namenili milijarde evrov. 95 držav je prejelo podporo za vzpodbudo medverskega dialoga. Naša država je tretja najpomembnejša donatorka. Na ta način je Saudska Arabija poskrbela eh, za to, da je postala ena izmed najpomembnejših donatorov razvojne pomoči, poleg tega veliko naših državljanov dela v tujini. Eh, drage kolegice in kolegi, eh, spoštovani poslanci, Danes eh, se ne soočamo z medverskimi problemi. Eh, ne gre za boj med različnimi verami, ampak za boj med dobrim in zlem. Nekateri skušajo uveljaviti svojo voljo eh, z orožjem in vsi vemo, da je Iran na čelu tistih držav, ki financirajo terorizem. In nedavno poročilo ZDA kaže, da je Iran na čelu tistih držav, eh, ki uspodbujajo eh, terorizem in ki ga eh, tudi sponzorirajo. V preteklosti smo imeli dober odnos z Iranom, ampak po vzpostavitvi nove vlade, ki verjame v izvoz revolucije, Eh, so se odnosi poslabšali, prišlo je do napadov in do uspodbujanja nasilja v regiji. In verski, eh, vrhovni verski voditelj eh, v Iranu financira vse ekstremne islamistične skupine po svetu. V Iranu je veliko priprtih članov Al-Kaide, ki jih ta eh, ne želi izročiti eh, drugim državam. Kot veste, je moja država od leta 1992 naprej bila žrtev stotih eh, eh, terorističnih napadov. Medtem ko v Iranu ni bilo niti enega eh, terorističnega napada, to je razmeroma čudno. In tudi dokumenti dokazujejo ulogo Irana eh, pri uspodbujanju terorizma. Eh, kot sem dejal, Saudska Arabija je bila žrtev terorističnih napadov, več terorističnih napadov smo že preživeli zahvaljujoč eh, našim obveščevalnim službam, smo uspeli preprečiti 266 napadov na našo državo. Sodelovanje med eh, obveščevalnimi službami je eh, tudi omogočilo, eh, da smo lahko preprečili vse eh, te atentate. In zato pozivamo, da združimo moči in da se skupaj borimo proti grožnji, ki je grožnja za nas vse. Gre za ekstremiste, ne gre za muslimane, gre za posameznike, ki uporabljajo islam kot izgovor za svoje barbarska dejanja. Dame in gospodje, vsi smo videli konvoje sirskih beguncev v sosedne države in pa uh, v Evropsko unijo. Zanima me, ali eh, ste bili priča beguncem iz eh, Jemna. Ali ste bili priča eh, priseljencem eh, iz Jemna? Ali eh, imamo begunska taborišča za državljane Jemna? Saudska Arabija se dobro zaveda, kako pomembno je, da zaščitimo civiliste v Jemnu in zaradi tega ne ciljamo na bolnišnice ali pa na civilne ustanove. Osredotočamo se zgolj na vojaške cilje. Naša koalicija z mednarodno podporo in na osnovi resolucije Združenih narodov 22 skozi 16 je odgovor na poziv verodostojne vlade Jemna. Ta vlada nas je prosila, da v okviru eh, pogodbe o skupni eh, arabski obrambi eh, pomagamo pri boju v tej državi. Sirski režim in njegova krutost presega vse meje. Pripravljeni so uporabiti vse oblike nasilja, tudi prepovedana orožja na svetovni ravni vidimo, kakšni so rezultati. Gre za največjo moderno človeško krizo, na milijone mrtvih, na eh, tisoče eh, izgnanih, grozljive posledice na mednarodni ravni. 2,5 milijona beguncev smo sprejeli v Saudski Arabiji. 2,5 milijona. Nihče se ne more pohvaliti z takšno številko. Nihče se ne more pohvaliti s tem, kar je storila Saudska Arabija v primeru sirskih beguncev. Na nje ne gledamo kot na begunce, to so naši bratje. Eh, in obravnavamo jih kot naše lastne državljane. Nismo jih nastanili v getih. Dali smo jim možnost, da se vključijo v našo družbo. 140 tisoč sirskih študentov študira na naših univerzah, imajo dostop do zdravstvenih storitev in eh, do vseh eh, storitev, ki jih zagotavlja savdska eh, vlada. Ne obravnavamo jih kot begunce. Imamo tudi milijon državljanov Jemna na ozemlju Saudske Arabije. Že pred izbruhom nasilja v Jemnu so vsega, nekateri državljani jem na nezakonito stopili v Saudsko Arabijo in sedaj skušamo uh, te zadeve ustrezno urediti. K demokratičnim načelom uh, na mednarodni ravni spada tudi neumešavanje v uh, notranje politične zadeve. Naš pravosodni sistem je nepristranski in neodvisen in zaradi tega zunanje sile, torej druge države, ne morejo posegati v naš pravosodni sistem. Gre za zakonodajo, ki so jo izbrali naši državljani s pomočjo svojih predstavnikov. zakonodajna veja oblasti ne more posegati eh, v eh, naš pravosodni sistem, ne more vplivati na delovanje sodišč. Spoštujemo mednarodno pravo in eh, potrebno je spoštovati tudi načelo neumešavanja. Rad bi spregovoril o ameriškem zakonu za boj eh, proti eh, financiranju terorizma. Mi eh, upoštevamo ta zakon in obtoževanje bo zgolj povzročilo nestabilnost, sovraštvo in pa veliko dvomov. Še enkrat bi rad povdaril, da želimo dobre odnose med Šuro in pa Evropskim parlamentom. Evropska unija je ena izmed najpomembnejših partneric Saudske ura, Arabije. Tudi ena izmed najbolj stalnih partneric. V okviru strategije obzorje 2030 spodbujamo trgovinske odnose in prijateljske odnose z vašimi državami in e, spoštujemo privilegirano partnerstvo, ki nas povezuje že desetletja. Želimo tudi pomagati e, pri novi strategiji razvoja 2030. Evropska unija bo zagotovo imela možnost, eh, da eh, predstavlja eh, pomembno partnerico v prihodnem razvoju Saudske Arabije. Izražam vam naše spoštovanje, zahvaljujem se vam za vašo podporo. Mi pa podpiramo palestinski narod, ki trpi in pozivamo vas, da naredite konec okupirani Palestini. Palestinski narod je narod, eh, ki nima nobenih pravic. Gre eh, za nepravično ureditev zadev na tem območju, kajti palestinci imajo pravico, da živijo v neodvisni državi, da vzgajajo svoje otroke neodvisno in uh, v neodvisni državi. Najlepša hvala in uh, naj bo mir z vami. Hvala lepa. Zdaj pa kolegico Aljo Mari, ki je predsednica delegacije z Arabskim polotokom, prosim, da spregovori prva. Na to nas bo morala zapustiti. Zato lepo prosim, da ona začne. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod eh, podpredsednik. Eh, tako vas, kako tudi vašo delegacijo toplo pozdravljam v Evropskem parlamentu, še prav posebej v imenu delegacije, ki jo predstavljam. Kot smo eh, lahko ugotovili tekom kosila, ki mu je predsedoval gospod Brok, se Saudska Arabija in Evropska unija srečujeta z nekaterimi skupnimi izzivi, recimo z vojno v Siriji, z vojno v Jemnu, z konfliktom med Izraelom in Palestino. Hkrati pa so tukaj eh, tudi eh, izzivi sedanjosti in prihodnosti, recimo terorizem, migracije, razvoj in eh, razvoj begunske problematike. razseljenost svetovnega prebivalstva, eh, potem eh, tudi z izzivom eh, zmanjšanja obsega rodovitne zemlje, predvsem v Afriki. Vedno manj je tudi energetskih verov, zaščititi moramo okolje in poskrbeti za rast. Saudska Arabija igra zelo pomembno vlogo zaradi svoje velikosti in zaradi svojega bogatstva v zelo občutljivi eh, regiji. Eh, zaradi tega Saudska Arabija seveda predstavlja pomembno partnerico Evropske unije. Zato pa je pomembno, da imamo odnos eh, poln zaupanja. Dialog med nami mora biti vedno globji in naši stiki morajo biti vedno pogostejši. Zaradi tega se veselim uh, in Vsi mi se veselimo, da ste danes prišli sem in eh, da bo tudi naša delegacija kmalo obiskala Rijat in sicer v prihodnih tednih. Želim vas vprašati, kako konkretno mislite, da lahko okrepimo boljše poznavanje eh, poslancev, eh, poznavanje Evropske unije in pa Saudske Arabije pa tudi eh, poznavanje ne le poslancev, ampak tudi državljanov, tako Saudske Arabije, kakor tudi Evropske unije. Veliko je razlik med nami, eh, zgodovinskih in kulturnih. Zaradi tega moramo poskrbeti za boljše razumevanje, da bomo lahko sodelovali in da bomo učinkovitejši. Veliko je dobrih praks, ki jih lahko še nadgradimo. Na eni in na drugi strani. Saudska Arabija je bila ena izmed prvih eh, držav, ki se je zauzela za deradikalizacijo mladih. Mladih, eh, ki eh, so jih zasvojili islamisti in še prav posebej Daješ. Zanima me, eh, kaj ste dosegli. Govorili ste o tem, kaj počnete v zvezi z begunci. Naš odbor bi zanimalo tudi, Eh, kako nameravate pomagati afriškim državam, eh, da se bodo razvile in eh, da bodo lahko svojim državljanom in predvsem mladim zagotovile možnosti za prihodnost. Zelo vesela sem, da imamo danes to sejo. Če tudi vas moram zapustiti, kajti odpotovati moram v Pariz na pomembno politično sejo. Hvala lepa, gospod Havrit. Hvala lepa, vaša ekscelenca. Jaz sem koordinator socialistov in demokratov. Prav tako sem predsednik delovne skupine odbora za zonanje zadeve za Severno Afriko in Bližnji vzhod. Pozdravljeni na današnji seji. Nič ne skrivam, da sem bil pogajalec v zvezi z resolucijo, v kateri smo si prizadevali za embargo na voz orožja v vašo državo. Dobro. Troje vam želim povedati. Prvič, vsi preko celotnega političnega spektra, strani desnice kot tudi levice, spoštujemo in cenimo odnose z Saudsko Arabijo in Arabijo z ljudskim svetom za sodelovanje. Lepo bi bilo, če bi sodelovali na osnovi prijateljstva, partnerstva in spoštovanja. Povedati želim, da obsojamo vsa teroristična dejanja in terorističnih dejanj nikakor ne podpiramo. Mislim, da moramo o vsem odprto govoriti, razumeti pa moramo vsi, da si želimo dobrega partnerstva, trdnega partnerstva. In mislim, da imamo nekaj skupnih pogledov in nekaj elementov, pri katerih se naše poglede razlikujejo. Ta parlament ni proiranski in proti saudsko-arabski, niti ni obratno. Mi smo za suverenost v vaši regiji in smo tudi za varnost in razvoj v vaši regiji. Mi vam ne bomo govoričili, kako si naj zastavite odnose v svoji regiji. Seveda obstaja meja moči naših besed. Zavedamo pa se, da obstaja polarizacija. Rekli ste, da obstaja polarizacija na ravni politike in tudi vere. In to škodi interese na pod, interesom na področju varnosti v vaši regiji. Zanima me, kaj lahko mi kot Evropska unija storimo za to, da bi pomagali pomiriti napetosti med Rijedom in Teheranom. Zanima me, ali dejansko razumete, da mi nimamo nekih skritih interesov. Želimo pomiriti napetosti, želimo zagotoviti več varnosti in želimo ustaviti vse vojaške intervencije, ki so zunaj nacionalnih meja. Želimo zagotoviti stabilnost in mir. Lepo prosim, da to razumete. In na koncu še Jemen. mi ne postavljamo pod vprašaj legalnost zahteve jemna, da jim pomagate. Ampak s spoštovanjem pod vprašaj postavljamo, ali je človekoljubna stran preveč trpela. Ubitih je bilo 4125 civilistov od marca lani in v soboto je bil napaden pogreb to bi lahko bil vojni zločin. Teh vojnih zločinov je morda še več. Težko razumemo, zakaj bi bilo smiselno napasti pogrebni sprevod. Veliko je bilo tudi napadenih bolnišnic in prostorov, kjer se zadržujejo otroci. Torej, mi nismo proti vaše državi, ampak vedeti je treba, da ljudje preveč trpijo to trpljenje se mora končati. Zato želim to priložnost eh, izkoristiti, da vam to povem. Hvala, da ste mi to omogočili. Hvala, gospod Howitt. Zdaj pa lepo prosim, da prisluhnite njegovi ekscelenci, kajti odgovoriti želi na prvi krok vprašanj, potem pa bomo nadaljevali. Ekscelenca, izvolite. Hvala, gospod Howitt. Uh, Hvala lepa. Hvala, gospod Howard. Cenim vaše vprašanje. Vem, da so to res iskrena vprašanja. Začel bom na koncu. Vem, da je to zelo aktualno vprašanje. Najprej želim povedati, da je moja država že povedala, da obžaluje to, kar se je zgodilo nekaj trenutkov zatem, ko je do dogodka prišlo, smo povedali, da obžalujemo, da se je to zgodilo z ZDA, bomo sprožili preiskavo dogodka. Jaz sem tukaj z vami in po mojih informacijah ni konkretnih dokazov, da je to storila koalicija. Ampak tega ne zanikajo, vendar sprožena je bila preiskava. To je uradno stališče. Kar zadeva vojno ujemno in kar zadeva civilne žrtve. To je res žalostno in Zaradi tega smo razočarani tudi mi. Ampak pomislite, koalicija ni posučila vseh teh smrtnih žrtev. Vsa država je dejansko davka. Zato, ker ima nekaj ljudi v rokah veliko moči balističnih raket in tankov. To orožje je v rokah neodgovornih ljudi. Tudi predsednik je med njimi in njegova straža. Oni ogrožajo državo. Jemen je predsednika odstavil. To veste vsi. Z GCCM smo sodelovali zato, da bi pomagali rešiti problem. Jemen je potem izvolil legitimno vlado oni pa so se potem uprli proti nove vladi in zato je prišlo do težav v državi. Mi nismo krivi zdaj za prav vse žrtve, ko je vaš odbor prišel v Savsko Arabijo, smo bili zelo odkriti. Rekli smo, pogledajte, res je, nekaj smrtnih žrtev je bilo zaradi tega, ampak pogledajte si, kaj počnemo. uporabljamo zelo napredna in natančna orožja. To orožje usmerjamo samo na vojaške ob obrate. Prav tako nam pomagajo pomembne in velike države povsod po svetu. To so naši mednarodni partnerji. Tega ne počnemo sami, naključno, ampak ravnamo po mednarodnih standardih odkrivanja ciljev. Če so cilji dvomljivi, poskušamo poskrbeti, da imamo informacije z terena, da ne gre za civilne zgradbe. Včasih se zgodi, da se vojaški obrati vzpostavijo blizu civilnih zgradb. In naše pravilo je, da ne napademo, če bi lahko škodili civilistom. To so dejstva, tega si ne izmišljujem in to tudi mednarodna skupnost pozna. Nismo kot Sirici, ki bombe in bombe, ki udrejo v bunkerje ter kemično orožje uporablja proti svojim ljudem. Na stotine ljudi v Siriji vsak dan na grozovit način izgubi svoje življenje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 Mi smo bili že trikrat napadeni, 2009, 2011 in 2013 in 2014. Vsakič smo se vzdržali, nismo se spustili v oboroženi spor. Zato, ker to tudi veliko stane, to veste tudi vi, prav ni zabavno ni iti se vojne. Samo 200 km stran od Sane sta dve pomembni naši mesti. In včeraj in predvčerajšnjim je tam prišlo do napadov. Nismo zadovoljni, da je prišlo do te vojne. Do konca smo si prizadevali poiskati mirno rešitev. In zadnjič smo podali poziv, da bi nekdani predsednik dal roke orožje neutralnim silam ali mednarodnim partnerjem. Bili smo prepričani, da nas ne bodo napadli. Rekli smo, pustili vas bomo v primiru, storite, kaj želite in rešite svoje probleme. No, ampak zdaj ne moremo več sedeti križem rok. Vemo, da obstajajo težave, nekaj posledic je bilo, ampak če bi vi bili v naših čevljih in če bi vi bili odgovorni za varnost svoje države, ne bi čakali, da vas napadejo in uničijo. To se dogaja nam. Nažalost, vam lahko povem samo to, da si res prizadevamo, da bi se izognili žrtvam. žrtvam. Ampak vseh žrtev pa res ne morete pripisati Saudski Arabiji. Kar zadeva vaše drugo vprašanje, vaša ekscelenca, v zvezi s tem, kaj lahko Evropska unija stori med Iranom in Saudsko Arabijo. Čisto osebno bom povedal, kot poslanec, da se mi zdi, da bi lahko morda vplivali na Iran. Ne da jim grozite, ampak da poskusite z razumom vplivati na nje, da ne bi več podpirali terorističnih organizacij. Hezbola je uradno objavil, da dobijo denar od Irana. In vi ste povedali, da je teroristična oziroma oborožena veja Hezbolaha teroristična organizacija. Torej, Iran podpira teroristično organizacijo. Mislim, da imate nekaj besede pri tem. Vi lahko poskrbite, da se Iran ne bo umešaval v zadeve drugih. Zakaj je Iran v Iraku? Zakaj so v Siriji? Zakaj so v Libanonu? Zakaj tam preprečujejo izvolitev predsednika? Iran ima vejo tudi usavski arabiji s pomočjo Hazbelaha. Pripričan sem, da to veste, vaša ekscelenca. Mi se nikoli nismo umešavali v zadeve drugih držav. Naš ministr za zonanje zadeve je rekel, da bi Iran pozdravili pri nas. Odlično bi bilo, če bi bili prijatelji z Iranom. Če bomo rešili probleme z Iranom, potem lahko pride do veliko dobrega in lepega namesto da trošimo svoj denar, bi lahko denar dejansko vlagali. In če sem čisto iskren, v tem trenutku nimamo veliko denarja. Gospod predsedujoči je rekel, da smo bogata država. No, zdaj nismo več tako bogati. Naš dolg je 230 milijard rijadov. Cene nafte padajo, naš prihodek se je zmanjšal za dve tretjini. Lahko si predstavljate, da črpamo rezerve. Še dobro, da smo imeli nekaj rezerv, zato da lahko zdaj uravnotežimo proračun, kajti teče kar nekaj projektov. Mi gradimo svojo državo, ne poskušamo uničevati držav drugih. Mi gradimo bolnišnice in železnice. Prepričan sem, da sodelujejo tudi nekatere evropske države. Španija, na primer, dela našo železnico, ki je dolga kar 3000 km. Vaša ekscelenca, res si želimo miru. Prosim, verjamite nam, poskušamo vam povedati, da razmere na Bližnjem vzhodu ne zadevajo samo Bližnjega vzhoda več. Kralj Abdullah, preden je umrl, šest ali sedem mesecev preden je umrl, je povedal naslednje. Terorizem bo prišel do vas. To ni več povezano z religijo, islamom, krščanstvo. Ne, to so zlobni ljudje. In če vidite nekoga, ki podpira terorizem in imate dokaze za to, da podpira terorizem, potem je treba udariti po mizi. In v svet mora to storiti. Ni nobene potrebe, da ste z nami ali proti nam ali z Iranom ali proti njim. To sploh ni pomembno. Želimo le, da nam pomagate, da bomo lahko zaživeli v miru brez omešavanja drugih držav v zadeve drugih. Hvala, hvala lepa, bomo nadaljevali z seznamom, gospod Kozo. Hvala, gospod predsedujoči. E, strinjam se z vašim govorom. Eh, ko govorimo o mednarodnih eh, odnosih, ne moremo odnosov pričakovati črno-belo. To, kar ureja mednarodne odnose, so listine Združenih narodov. In uh, um, ja, vsekakor uh, pa vam ne verjamem to, da se zauzamete za mir. Vse, kar ste očitali Iranu, bi lahko od čitali tudi vam. Nedavno smo dobili dobro diplomatsko novico iz Irana, uspelo nam je doseči dogovor o jedrskem programu, no, morda da vam to ni všeč, ampak mislim, da je to dobro za ostalo mednarodno skupnost. Videli smo, da Saudska Arabija posreduje v Jemnu, v Bahrajnu, to je omenil tudi Richard Howey, tudi mi smo želeli doseči embargo na orožje za vašo državo. Eh, spomnim se tudi na pada na demonstracije v Sani, ki je potekal letos poleti. Ampak uh, vi pravzaprav ne želite tega spoh priznati. V Jemnu so tudi ugrabe na tisoče ljudi in spoh napasti miroljubni protest je, uh, je v, pravzaprav vojni zločin. Enako velja za napad na pogreb, ki se je zgodil uh, ta vikend. In še bi lahko našteval trgovino z orožjem in tako naprej. Potem, kar se tiče terorizma. Posredovanje v Siriji, eh, veliko preiskav eh, različnih tipov eh, govori o financiranju terorističnih skupin iz vaše države. Ampak pustimo vse to ob strani. Kaj boste naredili oziroma Kaj ste naredili za to, da bi dosegli mir v teh državah? Boste nehali posredovati v Jemnu, v Siriji? Kaj boste naredili? Boste neodvisno raziskali te umore, na katere upozarja mednarodna skupnost? Hvala. Well, Hvala. Izvolite. Gospod Kozu. رأيك هذا رأيك الشخصي ولكني لا أوافق عليه مثل ما أنك أنت لا توافق Spoštujem to, kar ste povedali, ampak eh, ne morem se strinjati z vami, tako kot eh, tudi vi pravite, da se ne strinjate z našimi eh, stališči. Ampak jaz govorim iz svojega vidika in Nisem prišel sem zato, da bi, se, da bi si nekaj zmišljeval, da bi vam eh, govoril laži. Eh, vi ste poslanci in tudi mi smo poslanci. Vsi skupaj si prispevamo za isti cilj. Želimo pomagati našim državljanom in grožnja nam je skupna. Nima smisla, da si nasprotujemo. Razumem sicer, da se ne strinjate z mano. Kar pa zadeva države, ki sodelujejo v okviru zalivskega sodelovanja. Eh, te države so povezane z skupnim sporazumom in prosim, da preverite to, kar ste ravno kar dejali. Saudska Arabija se ne umešava v notranje zadeve. Če se umešavamo, to počnemo zato, da bi zaščitili civiliste. Kaj ti je zakonito izvoljena vlada tega ni mogla storiti? Saudska Arabija ni bila vpletena v proteste in tako naprej. Torej, Saudska Arabija se ne umešava v notranje zadeve jemna in to lahko preverite kadarkoli. Kar pa zadeva pogreb, o katerem ste govorili, in pa napad na ta pogreb, obžalujemo to, kar se je zgodilo. Izrazili smo svoje obžalovanje. Ampak želel sem vam le pojasniti, kako sodelujemo in na kakšni ravni delujemo v Jemnu. Vprašali ste, kaj počne Saudska Arabija za to, da bi vzpostavili mir. Smo na vaši strani. Počnite to, kar morate početi, za to, da bi vzpostavili mir. Mi bomo vedno ob vaši strani. Saudska Arabija vas bo podpirala tudi v Siriji, v Združenih narodih, v Ženevi. Vedno smo stali na strani Združenih narodov. Eh, lahko pa se obmedavamo z obtožbami, brez kakršne koli utemeljitve, brez kakršnih koli dokazov in na to ne morem odgovoriti. Vse, kar lahko povem, je, da je Saudska Arabija na vaši strani, na strani Evropske unije, na strani evropejcev. Smo država, ki ljubi mir, ki želi mir, ki ima mir. Pozdravili smo napredek eh, na jedrskem področju, pogajanjih z Iranom. Tega smo veseli. Ampak mi nismo niti poskušali razviti jedrskega orožja, kar kaže na to, da si želimo mir. In jedrskega orožja tudi ne nameravamo razvijati. Torej, Saudska Arabija je država, ki želi mir in to je dokaz. Kolegice in kolegi, štirje ste še na seznamu. gospa Lunaček, gospod Castaldo in gospod Borgecijo, lepo prosim, da gospodu Kano dovolite, da zastavi vprašanje pred vami, zato ker bo potem moral zapustiti dvorano. Potem pa gospa Lunaček, gospod Castaldo in gospod Borgecijo. Če se strinjate, da bi gospod Kans pregovoril prvi, izvolite. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči. Glasovati moram v odboru za proračun, zato se želim zahvaliti kolegicam in kolegom za to, da so mi podali to možnost. Najprej želim pozdraviti prijatelja, njegovo ekscelenco in njegovo skupino. Čestitam vam tudi za uspešen hač letos. Saudska Arabija je zelo pomembna država in zanimivo je bilo prisluhniti nekaterim statističnim podatkom. Prečakovana življenjska doba pismenost, participacija žensk in tako naprej. Res ste dosegli veliko, ima pa nekaj težkih vprašanj. Mislim, da smo prav zato tukaj. Moj kolega Richard Howitt je spregovoril o jemnu. Zanima me, ali lahko poveste več o tem, kako spremljate vojsko, zato da boste zagotovili, da bodo žrtve minimalne. In zanima me tudi, kako pomagate da bi rešili razmere v Jemnu. In še nekaj. Govorili ste o beguncih. S tem se soočamo tudi mi v Evropi. Zdi se mi, da tega mi preprosto ne vemo. V parlamentu pogosto slišim, da države zaljivskega sveta za sodelovanje ne počnejo veliko. Zanima me, kaj bi lahko storili, da bi bili ljudje bolje obveščeni. Na koncu pa še nekaj. Strinjam se z vami, da obstajajo razlike med Iranom in Saudsko Arabijo. Ampak v parlamentu vlada občutek, da se politične razlike počasi spuščajo v sektaške razlike in to potem seveda posrka še druge akterje v ta konflikt. Zanima me torej, kaj bi lahko storili za to, da bi izboljšali odnose med Iranom in Saudsko Arabijo. Na koncu pa še nekaj in sicer v zvezi s terorizmom. Pokosto slišimo, da so vahabiti in drugi blizu Daesha. Kako odgovarjate na to? in zanima me, kaj bi lahko še storili za to, da bi izboljšali sodelovanje med EU in Saudsko Arabijo, kajti Saudska Arabija je zelo pomembna država. Hvala. Hvala. Bom kar na hitro odgovoril. Najlepša hvala, gospod Kan. Začel bom na koncu, če dovolite. Najprej. Bi rad povedal, da se je Daesh rodil pred tremi leti v Iraku po odhodu ameriških vojaških sil. 300 let je Saudska Arabija imela enako versko politiko. In ta se ni spremenila. In naj vam povem naslednje. Vahabizem lahko vas povabim k nam in lahko zastavite vprašanje kateremu koli državljanu Saudske Arabije, kaj menite, da je vahabizem. Mi imamo verskih vrednot, ki bi jih imenovali vehabizem. imamo le vero, ki smo jo sprejeli kot našo in sicer gre za islam. Islam izhaja iz preroka Mohameda. On je naš prerok in naša vera je islam. Mohamed je brat vseh prerokov pred njim in spoštujemo vse in molimo za vse preroke, tudi za Jezusa, za Mojzesa, Abrahama. To so preroki, ki jih spoštujemo. Danes sem v Koranu prebral ves ki pravi, da če neka oseba nekoga ubije, to pomeni, da je ubila celotno človeštvo. Torej, nekdo, ki ubije samo eno osebo, ubije celotno človeštvo in tisti, ki je rešil le eno samo življenje, je pripomogel k rešitvi celotnega sveta. No, to je smisel tega verza v Koranu. Koran, Koran se je razvijal v različnih zgodovinskih obdobjih. Nekateri pravijo, da islam poziva k nasilju, ampak vse to so le neutemeljene obtožbe. Preberi, da si podrobno koran. Kaj ti? V koranu je zapisano, da če povzročiš smrt enega samega človeka, ubiješ celotno človeštvo. In v to verjamem, to je naš islam. In v Saudski Arabiji ne obstaja vahabizem. To so povsem neutemeljene obtožbe. kar pa zahteva sektarizem, sektaštvo, je gospa Džihadi pediatrinja, je šitka in 200 tisoč študentov imamo, ki so šiti, torej nobene diskriminacije ni, vsi smo enakopravni. V šuri imamo sunitke, pa tudi druge verske skupnosti so zastopane. Pred nedavnim sem obiskal Svetovno banko in kolega ki je vodil sejo, je bil izvršni direktor velike banke v Saudski Arabiji. On je Saudijec in šit. Torej, dame in gospodje. Neupravičeno nas obtožujete. Poskušajte izbrskati resnico. Ne morete zgolj brati poročil pridite k nam, pridite k nam in videli boste, kakšna je dejanska situacija. Videli boste, spoznali boste resnico. Mediji nas nepravično obtožujejo. Živimo v puščavi in e, počasi smo e, zgradili bolnišnice, najboljše bolnišnice in najboljše univerze. Torej, pri nas ni diskriminacije med manjšinami. Hvala lepa, predsedujoči, ekscelenca. Sem poslanka iz skupine zelenih in kot poslanka Evropskega parlamenta cenim sodelovanje z vami in hvala, da ste tukaj kot naš gost danes. Lepo je, da govorimo o vprašanjih da spoštujemo razlike in da tudi govorimo o razlikah, ki jih imamo. Sama prihajam iz okolja boja za človekove pravice. In sem tudi podpredsednica parlamenta odgovorna za mrežo nagrade Saharova. Torej, sem podpredsednica odgovorna za mrežo nagrade Saharova. To je nagrada za borce za človekove pravice, za svobodo misel in Rajf Badavi iz vaše države je dobil to nagrado lani. To je mlad moški, ki je samo pisal. Bil pa je drugačnega mnenja od vaše vlade. Naprimer, rekel je, da so vse veroizpovedi enake in da imajo tudi ateisti svojo vrednost. Zahtevajo tudi več pravic ženski že tri leta je zaprt. V imenu mreže dobitnikov nagrade Saharova vas sprašujem, kdaj ga boste izpustili? Prespokojno. Drugič, pravice žensk. Res je, in to mi je všeč, kako tudi drugim v Evropskem parlamentu, da dovolite, da ženske kandidirajo na lokalni ravni in lahko sodelujejo v političnem življenju. Zanima pa me, da bodo ženske imele enake pravice kot moški, da bodo lahko živele, da bodo lahko delale brez omejitev, da bodo lahko vozile avto, potovale same. Kdaj boste odprli vsa javna področja in poklice ženskam, vključno s politiko? To zadeva človekove pravice v vaši državi. Zdaj pa me zanima regionalna politika in geopolitična vprašanja. strinjam se z določenimi elementi vaših besed. Določene države članice so sodelovali v intervenciji v Iraku pred več kot desetimi leti skupaj z ZDA. Vaša kritika bo pri številnih v parlamentu padla na plodna tla, ampak ne strinjam se z vašim opisom razmer v Jemnu. Nekateri kolegice in kolegi so že povedali, da vaša vojaška koalicija izvaja številne napade, ki kršijo mednarodno človekoljubno pravo, prav tako izvajate zračne napade, v katerih umre veliko civilistov. To so podatki Human Rights Watcha. Pred kratkim so napadli pogrebni sprevod. Veliko ljudi je umrlo. Rekli ste, da boste izvedli preiskavo. Zanima pa me, ali bi bili pripravljeni sprejeti tudi neodvisno mednarodno preiskavo teh dogodkov. In zanima me, ali bi lahko preiskali neodvisno tudi druge smrtne primere civilistov, ki so umrli tekom vaših vojaških operacij v Jemnu zanima me torej, ali bi bili pripravljeni sprejeti neodvisno mednarodno preiskavo. Iran. Strinjam se z nekaterimi kolegicami in kolegi tukaj. Tudi vi ste to povedali. Želite imeti dobre odnose z Iranom. Želite si, da bi odnosi delovali bolje. Na vse zadnje ste sosedje. Zanima me, kakšne korake načrtujete in kako vam lahko mi pomagamo, zato da bi pomirili napetosti. Napetosti so res visoke in zanima me, kaj počnete. Pa še ena stvar, prebrala sem, da je ameriški kongres zavrnil veto Obame v zvezi z zakonodajo, da družinski člani lahko tožijo vašo državo zato, ker so njihovi družinski člani umrli v teh napadih. Zanima me, kaj menite o tem? Hvala. Še dva kolega bi poslušali, potem pa lahko odgovorite. Okay. Uh, your excellency, uh, appreciate it. And they are very important questions. I will answer. Ja, eh, vprašanja so bila zelo pomembna in dobra. Na hitro bom odgovoril. Začel bom pri koncu. Naj vam takoj nekaj povem. Kakor veste, so Saudsko Arabijo raziskali zaradi njenih povezav, domnevnih povezav z napadi 11. septembra. FBI, eh, ameriška vlada. Eh, in izkazalo se je, da Saudska Arabija nima nobenih povezav z tem, kar se je zgodilo 11. septembra. CIA je objavila poročilo, da je Halčev uh, jasno izjavil, da regionalni načrt za napade 11. septembra niso pripravili Saudici, ampak je to bila odločitev v zadnjem trenutku um, osame bin Ladna. Bin Ladna. Eh, zato, ker je vedel, da bo najbolj škodoval v regiji, če bo uničil odnose med Saudsko Arabijo in ZDA. In zato so ljudi iz različnih držav nadomestili za 15 Saudici. To eh, je zapisano v poročilu, ki obstaja, to so dejstva, ki jih morate poznati. Zakonodaja, ki jo je sprejel ameriški kongres, kljub veto, ki ga je na to uložil ameriški predsednik in veto, ki ste ga uložili in ugovorov, ki ste ga ki sta jih izrazila minister za obrambo in zunanji minister, jasno kaže na to, da bo ta zakonodaja škodi, škodila odnosom med našima nacijama. In ugotovili so tudi, da je to predstavlja kršitev mednarodnega prava ter odnosov med nacijami. To škoduje tudi gospodarstvu, medsebojnemu zaupanju. Kaj ti, ko enkrat uničite suverenost države, boste s tem ustvarili pogoje, v skladu s katerimi do, bodo vse države lahko začele svoja sojenja in uh, potem bo na koncu uh, se za takšna dejanja odločil v svet. E, to je bilo tudi naše stališče, to je jasno povedal naš zunani minister in upamo, da bo kongres po volitvah, kajti o tem bodo glasovali po volitvah, gre za kritično leto v ameriški politiki, upamo, da bo ameriški kongres po volitvah ponovno razmislil o tej zadevi. Uh, باختصار أقول لسعادتك نعم سداي كيرانو Skušamo imeti dobre odnose z Iranom. Kako to doseči, ste me vprašali? Najprej se mora Iran odvreči nasilju in pa ekspansionizmu v regiji. Iran skuša groziti in se širiti v regiji in ne moremo živeti v miru z državo, ki eh, želi imeti monopol v regiji. In sedaj eh, grozi štirim državam v regiji. Ali želimo mi postati peta država? Ne, seveda ne. Želimo mir. Vendar pa ne želimo miru Eh, v katerem bi mi bili eh, žrtev. Rekli smo, da morate skušati prepričati Iran, da se ne umešava v notranje zadeve drugih držav in potem bomo pripravljeni sodelovati z njimi. In mi se ne umešavamo v eh, zadeve Irane. In uh, eh, Haradon Harabi, mislim, da je bilo govora o Iraku. Ne umešavamo se tudi ne v notranje zadeve Iraka, smo del mednarodne koalicije. In nimamo saudskih vojaških enot v Iraku. Sedaj pa k temu pogrebu. Zares nam je žal, obžalujemo to, kar se je zgodilo. In vzpostavili smo eh, preiskovalni odbor v sodelovanju z ZDA. Skušamo ugotoviti, kaj se je zgodilo in upam, da zaupate vsem preiskovalnim odborom, ki sodelujejo z ZDA. Mislim, da bomo imeli da bomo izvedli dobro preiskavo in ko bodo rezultati znani, bodo objavljeni in sprejeli bomo ustrezne ukrepe, ničesar ne želimo prikrivati. Gospod Rajev in pravice žensk. Verjamemo v uh, ločitev uh, moči. Eh, v razdelitev pristojnosti eh, pravosodnih, eh, verskih in političnih. In tukaj gre za pravosodne zadeve. Mi se ne moremo umešavati v pravosodne zadeve. To je v pristojnosti sodišč. In naš svetovalni odbor nima pri tem nobene vloge. Vse pravosodne zadeve so v pristojnosti sodišč in na pravosodne postopke v naši državi ne moremo vplivati. To, kar je storil gospod Badavi, je uspodbujanje k nasilju v naši državi. In če je sodišče sprejelo odločitev o njegovem primeru, potem bo moral odslužiti svojo kazen, tako kot vsi drugi državljani. Mislim, da je gospod Badavi prekršil zakon, eh, ki ga dobro pozna. Pozna vrednote Saudske Arabije, to je zavestno storil in Vsi moramo spoštovati sodbo sodišča, kajti izvršna veja oblasti se ne more umešavati v pravosodno vejo oblasti. Pravosodje mora biti neodvisno. Tako je tudi pri vas. Mi nikoli uh, nismo rekli vam, da to, kar počnete, ni v skladu z tem in tem zakonom. Sodniki sprejmejo odločitev in to odločitev je potrebno spoštovati. Ko govorimo o človekovih pravicah, eh, seveda jih skušamo spoštovati, ampak v skladu z eh, zakonodajo naše države. Imamo lastno zakonodajo in skušamo spoštovati 19. člen, se mi zdi, Mednarodne konvencije o človekovih pravicah, ki pravi, da je potrebno človekove pravice spoštovati v skladu z vrednotami neke države. Zaradi tega ne more priti do kršitev vrednot in norm neke države. Ne morem priti sem v Brusel, storiti neko kaznivo dejanje in reči, ja, to je pač moja uh, človekova pravica oziroma svoboščina, kar pa zadeva ženske. Mislim, da smo veliko dosegli, Saudska Arabija se razvija in veliko smo dosegli, ponavljam. In če mi dovolite, kolegica gospa Inhat lahko spregovori v imenu žensko Saudske Arabije. Uh, Hvala. Še gospod Kastaldo in gospod Borgecijo bi želela besedo. Poslušali bomo še njo, potem pa boste odgovorili. Tako je, tako že 20 minut zamujamo. Gospod Kastaldo in potem gospod Borgecijo. Grazie, presidente, ringrazio anche... Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zahvaljujem se tudi njegove ekscelenci za današnji obisk ta izmenjava mnen je še kako pomembna, kajti Saudska Arabija igra ključno vlogo na Bližnem vzhodu. Tega nisem odkril jaz, tega nismo odkrili mi, to je dejstvo. In zato je še prav posebej pomembno, da ta pogovor poteka v vzajemnem spoštovanju uh, in pa uh, ob določeni iskrenosti. Seveda se ne morem strinjati z eh, številnimi stališči, ki ste jih predstavili danes, ampak rad bi eh, naslovil nekatere teme, ki so jih uh, izpostavili že naši kolegi. Rajf Padavi, prejemnik nagrade Saharova, je ena izmed uh, teh uh, tem ali pa ameriški zakon za boje proti terorizmu. Kot ste dejali v svojem uvodu, imamo skupnega sovražnika in ta sovražnik je terorizem. Če se želimo soočiti z tem sovražnikom, pa potrebujemo tudi učinkovit odgovor. E, zgolj represivni ukrepi ne bodo zadostovali, potrebujemo proaktivno delovanje. Potrebno se je soočiti z razlogi. Potrebno je eh, zaščititi civiliste in vse druge ranljive skupine. In z tega vedika je izjemno pomembno, da preprečimo financiranje terorizma. Sprejeti so bili pomembni zakonski akti in izvedene so bile eh, študije, predvsem v ZDA. Vem, da nimamo veliko časa, ampak eh, vsi moji predhodniki so govorili dlje in mislim, da moramo imeti vsi enake pravice tudi v tem parlamentu. Drugače mm, bodo velike skupine imele monopol v vsaki razpravi. Prosim, da drugič posvarite tudi druge. Dajte tri minute vsem, tako da bomo vsi enakopravni. želel sem reči, da je veliko sponzorjev organiziranega terorizma. Ne govorim zgolj o Dajšu, uh, eh, Al-Nusra, Al-Kajda in tako naprej. Kakšno je trenutna zakonodaja? v državah zalivskega sodelovanja glede uh, preglednosti na uh, bančnem področju, v bančnem sektorju. Ali menite, da počnete dovolj, ali pa bi morali storiti še več, uh, da uh, bi poskrbeli za učinkovit boj uh, proti uh, temu pojavu financiranju terorizma, kar pa zadeva Sirijo. evakuacija Alepa je bila eh, predlagana. Ali menite, da je to eh, ustrezna rešitev za zaščito Alepa ali bomo na ta način zmanjšali trpljenje prebivalcev, predvsem civilistov? In še zadnje vprašanje. Prej ste navedli svoja prizadevanja na področju sprejema beguncev, dva in pol milijona naj bi jih sprejeli nekoliko sem bil presenečen nad tem. Torej, kje bi lahko našel vaše uradne podatke na to temo? Kajti v, eh, v podatkih mednarodnih organizacij nisem nikjer naletel na to. Potem pa Jemen. Rekli ste, da skušati eh, zmanjšati negativne posledice za prebivalce Jemna, ampak številni otroci so podhranjeni, številni potrebujejo humanitarno pomoč, več deset tisoč jih je mrtvih, eh, potem pa je tukaj incident, ki je bil že večkrat umenjen. Ali obstaja notranja razprava v eh, Saudski Arabiji glede strategije, ki ste jo sprejeli, morda ta ni ravno najboljša, najlepša hvala. Borghezio. Gospod Borghezio. Per ultimo, anche se... Hvala lepa, gospod predstojoči. Govorim kot zadnji. Če tudi eh, sem član delegacije za zalivsko sodelovanje, torej bi moral imeti določeno prednost, ampak vseeno. Najprej bi se rad zahvalil predstavniku Saudske Arabije za njegovo razpoložljivost. Edini očitek, ki bi ga rad izrekel, je, da imate mogoče preveč zaupanja v Evropsko unijo. In zaradi tega bi rad izkoristil to priložnost in slišal vaše mnenje glede tega, kar konkretno počne Evropska unija naša visoka predstavnica vedno pravi, pogovarjam se s temi, pogovarjam se z onimi, imam prijatelje tu in tam, ampak mi ne razumemo, kakšna je pravzaprav vloga Evropske unije v eh, Siriji. Zanima me mnenje velike države, pomembne države o tej temi. potem pa obsodba navideznega islama, za katerim se skrivajo teroristične organizacije. Moje vprašanje je, ali ne menite, vaša ekscelenca, da v zahodnem svetu, predvsem v Evropi, premalo slišimo o resničnem islamu? da premalo uh, poslušamo mnenje uh, pravih islamskih predstavnikov oziroma organizacij. Seveda uh, so uh, zelo pomembne tudi vaše tesne vezi z Egiptom. Upam, da boste našli humanitarno rešitev za žalostno zgodbo, ki je zelo pomembna za mojo državo. V Egiptu uh, je eden izmed naših državljanov bil uh, žrtev hudega nasilja in tukaj je tudi potrebno razmisliti o eh, pravicah naših državljanov. Upam, da nam boste lahko pri tem eh, pomagali. In potem še Jemen. Veliko krat govorimo o človekovih pravicah, eh, ko govorimo o vojnah, ampak človekove <laughs> pravice se pač v modernih vojnah ne spoštujejo. Ne vem, če lahko kažemo s prstom na eno ali pa drugo državo. V vseh modernih državah oziroma v vseh modernih vojnah prihaja do kršitev človekovih pravic. In moje vprašanje je sledeče. Ali vaša država meni, da obstaja perspektiva miru v Jemnu? Ali lahko zatem odgovorimo na zaskrbljeno številnih glede spoštovanja človekovih pravic? Mislim, da je pomembno, da se pogovarjamo s predstavniki vaše države. Ali je to namen eh, vaše države, da vzpostavite spoštovanje človekovih pravic? Najprej bom odgovoril gospodu Gastaldu. financiranje terorizma. Saudska Arabija je del koalicije. Saudska Arabija, Italija, ZDA so v tej koaliciji, to je majhna skupina, ki eh, skuša nadzorovati pranje denarja, financiranje terorizma torej majhna skupina držav znotraj koalicije, ki se bori proti Dajšu in Saudska Arabija je del te skupine. Rad bi vam zagotovil, da smo veliko storili na področju razvoja, nadzora, na področju sledljivosti finančnih sredstev v Saudski Arabiji. Tistih finančnih sredstev, za katere sodimo, da bi se lahko uporabljali za financiranje terorizma. Imamo izjemno modern sistem za nadzor nad mednarodnimi nakazili. Ne mogoče je prenakazati denar in sicer eh, z uporabo bančnih storitev ali e-bančnih storitev, če ne navedeš razloga za to nakazilo. Omenili ste skupino FATKA oziroma zakon FATKA, ki zahteva sledljivost bančnih nakazil, zato da bi našli tiste, ki financirajo terorizem. Torej, financiranje terorizma zagotovo ne poteka preko Saudske Arabije. Ne znotraj naše države, ne izven naše države. Zdaj pa kalepu. Iskreno menim, da imajo v Siriji vse niti v rokah vele sile. Rusija, pa ZDA. Mi si prizadevamo, za to, da bi naredili konec masakru v Siriji. Uporabljamo vse vere, ki so nam na voljo. Nismo na nikogaršnji strani, smo na strani sirskega naroda in smo proti sistematičnemu ubijanju. Smo za sirski narod. Število sirskih beguncev, ki jih sprejemamo v Saudski Arabiji, to je bilo vaše naslednje vprašanje. Dejali ste, da ste bili presenečeni na to številko. Prav imate, ampak to je naša napaka, kajti eh, nismo eh, imeli dovolj dobre komunikacije glede tega. Ko je princ spregovoril v generalni skupščini Združenih narodov, princ je hkrati tudi zunanji minister, je govoril o tem. Lahko pa preverite, te številke so pravilne. Ampak mi kot arabci nikoli naših arabskih bratov ne obravnavamo kot begunce. Naša arabska gostoljubnost nam nalaga, da postanejo del naše družine. Dobrodošli so v naši državi, delimo isti jezik, isto kulturo in iste običaje. Sprejeli smo sirske brate, nismo jih nazelili v geta. Savdska družba jim dovoljuje, da se vključijo v uh, našo družbo, da imajo dostop do zdravstvenih storitev, da delajo v naši državi, da se lahko žolajo in tako naprej. Vse to lahko preverite tudi pri predstavnikih Združenih narodov, pri veleposlaniku Evropske unije, ki je nastanjen v Rijedu. In kar zadeva odgovor na drugo vprašanje, bom dal besedo svoji kolegici. شكرا جزيلا آه لمعاليكم آه وايضا نالي بشهوالا على ليبا اكسلينسا Hvala lepa odboru za zunanje zadeve Evropskega parlamenta za gostoljubnost danes. Vsa vprašanja, ki ste jih zastavili, kažejo zanimanje celotne Evrope za našo državo. Država, v katero so usmerjeni vsi pogledi. Zastavili ste vprašanje v zvezi s situacijo žensk v Saudski Arabiji. Prepogosto se osredotočate na vse tiste vidike, ki niso ravno najbolj pozitivni in ki ne spoštujejo napredek, ki je bil dosežen v Saudski Arabiji, kar zadeva situacijo žensk. Prvo vprašanje, ki je bilo zastavljeno, je bilo vprašanje, v zvezi z svobodo gibanja. Ta pravica ni tako omejena, kot si nekateri predstavljate. Številni menijo, da imajo ženske omejeno svobodo gibanja v Saudski Arabiji. Ženske se lahko gibljajo znotraj države, pa tudi izven države, v skladu z običajem. Nobenega zakona ni, ki bi to preprečeval, ampak v osrčju naše družbe je družina. E, družina je tisto jedro, na katerem temelji stabilnost naše družbe. Od tega je odvisna stabilnost Saudske Arabije. Nimamo le zakonov v Saudski Arabiji, ki urejajo družbeno življenje. Imamo tudi običaje, ki jih je potrebno spoštovati. In ti običaji omogočajo ženskam, da živijo svoje življenje v skladu z navadami in v skladu z načeli družbe. Če ženska želi obnoviti svoj potni list, mora podpisati to eh, oče, soprok ali brat ampak svobodno se lahko giblje, povsem svobodno. Vendar pa eh, lahko ta pogled povzroča določene predsotke. Preveč se osredotočate na negativne vidike naše družbe. Ženske so dosegle velik napredek v naši družbi ampak eh, nažalost žarometi tega napredka še niso osvetlili. Ni še dolgo, odkar lahko eh, ženske študirajo, ampak eh, kljub temu predstavljajo že velik delež študentov. Dostop Eh, do univerz je omogočen tako ženskam, kakor moškim. Eh, plačilo je enako, enako plačilo za enako delo. Ženske so tudi v središču sprejemanja odločitev, zastopane so v šuri, pa tudi v občinskih svetih. Ženske prispevajo k sprejemanju političnih odločitev so tudi svetovalke. V preteklosti ženske niso imele dostopa do parlamenta in takrat sem bila svetovalka. Svetovalka politikom in nisem bila edina. Ko je šlo za odločitve, ki so pomembne za ženske otroke in druge, Eh, so se vedno posvetovali z ženskami. Tako da smo že bile vključene v sprejemanje odločitev, ampak ne na tako očiten način kot danes. Danes eh, smo zastopane v šuri. Ženske so precej napredovale, tudi kar zadeva izobraževanje uh, imamo nekatere predstavnice, ki so, predstavnice, ki so znane uh, recimo v znanosti, v književnosti, znane po celem svetu. Potem pa so tukaj demografska vprašanja. Saudika je bila svetovalka generalnega sekretarja Združenih narodov. bila je namestnica generalnega sekretarja za demografska vprašanja. Ne želim biti predolga. Seveda obstajajo določeni tabuji, tudi v naši družbi. Ampak mediji nekaterih držav mislim, da preveč pritiravijo. No, in potem vožnja avtomobila ne obstaja prepoved vožnje za ženske. Gre za bolj družbeno vprašanje. Ženske v naši državi ne želijo vzeti avtomobila in to željo spoštujemo. Ampak družba se razvija, ponujajo se nove perspektive in eh, razvoj je zelo pozitiven za ženske. Ženske lahko prispevajo k eh, inovacijam eh, in lahko seveda prije do sprememb, ampak potrebno je spoštovati tudi običaje v naši državi. Jaz pa bi rad odgovoril gospodu Borgeciju. kar zadeva italijanskega državljana, ki je bil umorjen v Egiptu. Izražamo sožalje vam in pa celotnemu italijanskemu narodu. Tudi mi smo izgubili nekatere državljane v določenih eh, državah, predvsem azijskih. Kar pa zadeva odnose z Egiptom, zaupamo egipčanski vladi in pa iskrenosti preiskovalnih organov in pravosodnih organov v Egiptu. Prepričani smo, da bodo naši bratje v Egiptu storili vse, da razsvetlijo to zadevo. Eh, ne želim osebno posredovati v tej zadevi, ampak posredoval bom to vašo zahtevo eh, naši vladi. Rad bi dal besedo tudi prijatelju doktorju Daseriju, ki bo spregovoril o terorizmu in o dejstvu, da se teroristi skrivajo za islamom. Terorizem je celoten svet prepričal, da je islam vera teroristov. Torej, besedo dajem kolegu, ki je uh, strokovnjak za to področje. Ja, nažalost eh, bo lahko kolega odgovoril samo na eno vprašanje, 40 minut že zamujamo. Gospod Kastaldo, uh, eh, ja, tudi vam sem očital prekoračitev časa, ampak eh, ste govorili o enakosti med skupinami. Kakorkoli, zahvaljujem se uh, njegovi ekscelenci, da je bil na razpolago za vsa naša vprašanja. No in prav gotovo Vsi cenimo vaše odgovore. Želeli smo pojasnila v zvezi z uh, eh, toročnimi zadevami, ki nam niso tako zelo znane, tako da smo vam vsekakor zelo hvaležni. Uh, no, njegova ekscelenca želi še zadnjo minuto za zadnje besede. Obljubim samo eno minuto. Mi smo prišli sem, ker smo želeli priti sem. Mi smo želeli to srečanje. Uh, prišli smo sem, da bi vam prisluhnili. Vi ste prisluhnili meni, jaz sedaj bolj razumem vaše pomisleke, vaše, vaša stališča. No, verjetno mi nismo ustrezno poročali o naših zadevah. Kot poslanci seveda želimo biti obveščeni in zelo se bomo prizadevali za to, da boste prišli do vseh informacij, ki jih potrebujete. Ampak preden sprejemate kakšne odločitve o naši regiji, o naši državi, vas vabim. Kadarkoli želite, lahko pridete v našo državo, lahko se vse skupaj ogledate na lastne oči, lahko preizkujete, lahko ocenjujete brez našega umešavanja. Če potrebujete informacije, prosim, eh, na voljo so vam naši stiki, prosim, pokličite nas, eh, priskrbite si te informacije in potem boste lahko odločali o tem, ali so te informacije točne ali niso, ampak vsaj res treba je vzpostaviti dialog. Namesto, da se zanaša, da samo na en vir informacij, morate dobiti informacije še kakšnega drugega, alternativnega vira. Potem boste bolje razumeli, kaj se dogaja. E, Razumite, mi si sicer razlikujemo, ampak smo si hkrati enaki, zazivamo se za enaka načela, za enako upanja, imamo iste ambicije, želje, želimo. Eh, da bi naše države bile uspešne, da bi družine dobro živele, želimo si tudi mi miru. Mi, kakor vi, vemo, da vojne nikomor ne koristijo. To smo trdno prepričani. Ampak nažalost nam je bila ta vojna usiljena. Zelo si bomo prizadevali za to, da bo vsak konflikt v naši regiji eh, kar najhitreje spet pogašen. Prav gotovo bomo za vašo podporo potem še boljši. Hvala lepa vsem skupaj. Hvala lepa, vaša ekscelenca, kolegi. Sedaj bo predsedovanje sej prevzel gospod Prok. Tako, kolegi, nadaljujemo sejo. Naslednja točka na dnevnem redu je Uzbekistan in tekstilna industrija, trgovina s tekstilom. Ali je kolegica Lunček še tu ali je šla na modno revijo? Ja, težko vas slišim. Vprašal sem, če ste še tukaj ali pa ste eh, morda na kakšni modni reviji, glede na to, da obravnavate trgovino s tekstilom. Ja, mislim, da takšnih modnih revij še ni, vsaj ne takšne, ki bi bile strezno označene za etiketami. Kako lahko začnem? Torej, kolegi, gre za osnutek mnenja. o rašitvi določi sporazuma za partnerstvo in sodelovanje z Uzbekistanom na področju dvostranske trgovine s tekstilom. Najprej naj omenim dve pozitivni zadevi, ki so se zgodili, odkar smo uh, na zadnje razpravljali o Uzbekistanu. Dolgoro, dolgoletni predsednik Uzbekistana je um, preminil in uh, začasni predsednik uh, si sedaj zelo prizadeva za izboljšavo odnosov z eh, Kyrgyzstanom in pa Tadžikistanom. Kot drugo pa je napovedal amnestijo. Torej, to bom tudi vključila še v mojo resolucijo. Uh, Eh, verjetno se bomo o tem dogovorili na naslednjem sestanku poročevalcev v Senci. Še enkrat je treba zahtevati, da naj se iz zapora izpusti politične zapornike. Kaj ti ni jasno, kaj točno meni sedani eh, predsednik za to pomilostitvijo? Eh, naj vam poročam, da je prišlo tudi do incidentov, um, ki so prizadeli nekatere aktiviste za človekove pravice in novinarje, tudi uh, uzbekistanske državljane in pa tuje državljane, ki želijo dokumentirati, kako poteka žetev bombaža ali tam prihaja do uporabe prisilnega dela in tako naprej. Prišlo je do nekaj eh, pridržan. Eh, slišali smo poročila o fizičnih zlorabah, tako da tudi to je eh, nekaj, kar moramo upoštevati, ko bomo se odločali o nadaljnih postopkih. Sedaj pa nekaj besed o postopku. Naslednjo sredo, torej 19. oktobra, bomo imeli um, spremljevalno skupino za, jugo, za osrednjo Azijo. Razpravljali bomo za predstavniki mednarodne organizacije dela in pa za drugimi o situaciji med žetvijo bombaža uh, Eh, zame in za druge člane AFETA je bilo pomembno to preučiti, ehm, preden damo soglasje temu sporazumu ali ne. Treba vedeti, kaj se dogaja na, teranu, eh, na terenu. Torej upam, da bomo imeli ta sestanek naslednjo sredo, da bomo eh, takrat lahko izvedeli, kakšna je situacija. Zdaj pa še nekaj besed o predlogih sprememb. Približno 30 jih je bilo. Eh, številne izmed njih lahko z lahkoto sprejmem. Veliko jih bom vključila v kompromise, ki jih vam jih bom poslala danes ali pa jutri. Vidim tudi nekatere izmed kolegov, ki so vložili predloge sprememb. Imam nekaj vprašanj eh, za recimo mojega prijatelja gospoda Kukana, v številnih svojih predlogih sprememb ste želeli eh, črtati omembo neodvisnih, neodvisnih opazovalcev. Zanima me zakaj, kajti meni se to zdi zelo pomemben vidik. Nekaj pa je tudi veliko dobrih predlogov sprememb, ki jih zelo cenim. Imam pa še nekaj o šestem odstavku, ki govori, govori o tem, ali želimo privoliti uh, Eh, oziroma podpreti ta sporazum ali ne. Do sestanka naslednji teden bi želela, da ta odstavek ostane takšen, kot je. Dva predloga sprememb sta bila vložena, ki želita, da bi že sedaj v resoluciji dali privolitev, ampak eh, prosim, da počakate na ta sestanek, ki sem ga omenila, zato da se bomo lahko dokončno odločili o tem. Mikrofon, prosim. Thank you. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, as it was mentioned during... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot je bilo omenjeno že med prvo razpravo o tem dosiju, skupina ELS meni, da bi morali dati podelitev odobritve za razširitev teh določb. Dosežen je bil uh, do, napredek na področju izkoreninjanja dela otrok. To je potrdila tudi Mednarodna organizacija dela. Jaz sem uh, uložil predlog spremembe v tem smislu. Dobro, da imamo sedaj tudi uh, resolucijo. Tam lahko omenimo druge zadeve, ki jih želimo omeniti v zvezi z Uzbekistanom, industrijo bombaža in tako naprej. Ampak uh, Želel bi, da ta resolucija odraža napredek, ki je bil dosežen v Uzbekistanu. Želim, da bi bila ta resolucija uravnotežena. Ja, prav tako sem prepričan, da bomo ob sodelovanju z našimi partnerji laže poskrbeli za dokončno izkoreninjanje prisilnega dela in ta jezik pogrešam v trenutnem poročilu. Gospod predsedujoči, ne smemo napovedovati samo nekakšnih apokaliptičnih scenarijev za Uzbekistan. S tem bomo samo omejili napredek. Če obstaja kakšen dvom, ko gre za prisilno delo, imamo na voljo druge inštrumente, ki jih lahko uporabimo, recimo drugi in pa 95. člen našega sporazuma o partnerstvu. V zvezi s tem sem tudi uložil predlog spremembe. No, v zvezi s tem, kar je povedala cenjena poročevalka, mislim, da bi bilo dobro um, posodobiti besedilo, treba je omeniti prihod novega predsednika. Kar se tiče njenega vprašanja o mojih zadržkih v zvezi z neodvisnimi opazovalci, pa moram povedati, da jo polno spoštujem. Dobro, lahko si skupaj ogledava besedilo. Ampak lahko, želel pa bi zagotoviti, da so ti opazovalci res neodvisni in njihova opažanja morajo biti objektivna. Toliko z moje strani. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod Betini. Grazie presidente, io sostituisco il collega. Hvala lepa, gospod predsedujoči, tukaj sem. Tukaj nadomeščam kolega, prebral bom besedilo, kjer piše. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, obžalujem, da ne morem biti osebno tukaj, bil sem zadržan v Italiji. Želel pa bi izraziti moje stališče o tem pomembnem dosijeju. Zahvaljujem se gospe Lunaček za upravljeno delo. Čeprav se naša stališča včasih razhajajo. Politike, ki jih izvaja Evropska unija v zvezi z Uzbekistanom, torej skozi trgovinske sporazume, v zvezi z eh, delom otrok, je prav gotovo zgodba o uspehu del raccolto nei campi. Do leta 2013 vlada ni niti eh, omogočila nadzora na bombažnih poljih za strani eh, mednarodnih organizacij. Torej je težko ugotoviti, ali eh, so pogoji zadovoljivi. Poleg tega pa je bilo govora tudi o prisilnem delu. Potem pa eh, je bilo govora tudi o podaljšanju protokola o bombažu. Uzbekistan eh, naj bi povsem ukinil prisilno delo, poleg tega pa moramo nadzorovati tudi spoštovanje mednarodnih standardov in pa eh, konvencije Svetovne organizacije za delo glede pravice delavcev. Konkretno je skupina SND predstavila deset predlogov sprememb. E, večina se nanaša na skupno resolucijo, na uh, odpravo otroškega dela in pa prisilnega dela. Potrebno je vlagati v modernizacijo uh, in pa v diverzifikacijo kultur. Uh, Eh, poleg tega je potrebno okrepiti eh, tudi ulogo sindikatov in pa eh, nadzorovati tudi spoštovanje človekovih pravic. Prihodnji teden bomo imeli tudi sejo z skupino za nadzor nad pridelavo bombaža. Pri tem se bomo osredotočili predvsem na politično situacijo v tej državi pred volitvami. Najlepša hvala. Hvala lepa. Upam, da se ne bo vse skupaj tako končalo kot pri Don Kremilo in Pepone, ko gre za obiranje bombaža. Kolega Nardo bi sedaj besedo. <laughs> una, buena, una buena mención, señor Brok. Primer... Dobro povedano, gospod Brok. Najprej bi vam želel uh, čest čestitati za odličen govor o Gruziji, kjer sem bil ravno opazovalec volitev in kjer je prišlo do pomembnega problema v, drugi, v drugem krogu volitev. Uh, vaš poziv je bil uh, odličen in želil sem vam javno čestitati za. Drugič, delo gospe Lunaček je bilo zelo dobro in lahko to delo zgolj podprem. Tudi pri točki, ki je odločilnega pomena za uzbekistansko gospodarstvo, gre namreč za žetev bombaža. No, ampak obstajajo tudi poročila ki poročajo o obstoju oziroma prisotnosti prisilnega dela odraslih, predvsem uradnikov. In uh, z, v odboru Intabi morali dobro razmisliti o tem, kaj narediti v tem primeru. Pri tem je treba prisluhniti tudi priporočilo mednarodne organizacije dela. Uh, tako da mislim, da bi morali počakati za našo privolitvijo, dokler ne slišimo uh, poročila mednarodne organizacije dela in uh, počakati moram tudi na odločitev odbora INTA. Hvala lepa.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 Hvala lepa. Mi imamo velike zadržke pri takšnih eh, sporazumih, ko vidimo poročila o troškem delu, o prisilnem delu odraslih in pa o kršitev konvencije o pravicah otrok eh, in drugih konvencijah ZN. Eh, čestitamo pa vseeno, pa vseeno poročevalki Lunaček, poročilo je dobro, povdarja pomen človekovih pravic, ampak če človekovim pravicam ne bo zadoščeno, potem ne bomo mogli privoliti v podpis tega sporazuma. I would like as well to Hvala lepa. Tudi sama bi želela čestitati Ulrike Lunaček za uravnoteženo poročilo in strinjam se. Res je, malo bo treba počakati, Ja, angažirati se moramo, ampak na pravi način, ko se borimo za človekove pravice. Govorimo o državi, ki je praktično policijska država. Jaz sem bila tam pred nekaj leti, vodila sem misijo Evropskega parlamenta eh, in eh, problematično ni samo prisilno delo. Obstajajo tudi drugi problemi. Eh, zato je za nas problematično trgovati z Uzbekistanom, ko gre za bombaž. Eh, potem problem je tudi to, da so. so, da so da je sodstvo, policija eh, zelo skorumpirana in opazujemo tudi različne boje med plemeni, dediči še iz prejšnjih časov. Skratka, počakati moramo na vse potrebne ocene, oceniti situacijo človekovih pravic in potem se bomo odločili. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, želel bi podpreti to, kar je povedala poročevalka. Uzbekistan je problematična država, ki ni demokracija. Vseeno je pomembno, da želi Evropski parlament korak za korakom razjasniti zadeve. Uzbekistan je vseeno naš pomemben partner in eh, prav gotovo ni samo tako, da bi Evropska unija potrebovala Uzbekistan, ampak tudi obratno. Ne smemo seveda pozaviti na nasilje in kršitve človekovih pravic v tej državi. Povdarjam, v Uzbekistanu demokracije ni, vsaj ni popolna, ampak je pa demokra popolna demokracija že obstaja. Eh, ko gre za delo otrok, nekateri strokovnjaki menijo, da gre tukaj celo za primer suženstva. Jaz sem zelo raziskoval eh, to področje, ravno sem poslušal tudi razpravo z, Saud z Saudovo Arabijo, kjer smo govorili tudi o razmerah žensk v njihovi državi. To temelji na različnih tradicijah, navadah. No in podobno je tudi v Uzbekistanu. Starši svoje otroke pokličejo na pomoč, ko gre za žetev. No, vsekakor je pa to, kar je povedala gospa Lunaček, zelo uh, dobro. Thank you. Um, thank you, Hvala lepa, kolegi, za vaše pripombe in hvale, v glavnem. Samo še nekaj besed gospodu Kukanu. Edvard. Žal mi je, da moje poročilo dojemaš kot apokaliptični scenarij. Sama se s tem ne strinjam. Seveda je pomembno priznati, da je v Uzbekistanu bil dosežen napredek, ampak to je bilo tudi zato, ker je parlament leta 2013 odrekel svojo privolitev v sklenico sporazuma in zato je prišlo do napredka, do zmanjšanja pojava dela otrok in tako naprej. Povedali smo, da delo otrok tam preprosto več ni, otroško delo tam preprosto več ni e, spremljivo. Vidim, da imamo v dvorani različna mnenja o tem, ali je kozarec na pol poln ali na pol prazen. Ampak vsakor je dobro, da smo organizirali to um, srečanje z opazovalci naslednji teden. Upam, da bomo imeli sestanek poročevalcev v senci po tem srečanju z opazovalci. Takrat bomo preučili situacijo. E, seveda sem pripravljena sklepati kompromise, odvisno pač od tega, kaj bomo ugotovili naslednji teden. No in uh, ob vseh kritikah, ki sem jih morda izrekla, imamo občutek, da imamo praviti za državo, kjer se lahko se skupaj premakne naprej. Povedala sem, da so spodbudne tudi besede začasnega predsednika, ki ubira, se zdi, drugačen pristop. Tako da veselim se vaših odzivov na kompromisne predloge sprememb, ki jih boste dobili. Veselim se sestanka z opazovalci naslednji teden. Upam, da bomo zatem lahko organizirali še sestanek poročevalcev v eh, senci, zato da bomo lahko prišli do konkretnih odločitev. Hvala. Mikrofon za tolmača, prosim. Ich äh, freue mich, äh, dass wir eine Delegation von Asien. Vesel sem, da nas je obiskala delegacija poslancev iz jugovzhodne Azije, iz ASEANA. Vodijo gospod Šalcijan iz Malezije. Z nami so eh, Kazef Piromija iz eh, zunanjega ministrstva na Tajskem in pa gospa Mosi Berens iz Indonezije. Predstavljajo opozicijske in druge stranke in eh, želel bi vam sporočiti tudi, da bomo jutri imeli izmenjavo informacij z pod odborom za človekove pravice. Tako da vas prosim, da se ne osredotočate na vprašanje človekovih pravic, o tem se boste z delegacijo lahko pogovorili jutri. Naj vas spomnim na to, da se je odbor za zunanje zadeve odločil, da bo pripravil poročilo na lasno pobudo o prihodnosti odnosov med Evropsko unijo in ASEANom. Poročevalec bo gospod Blutikofer. Da pa prozirim tudi na to, da je prišlo do pomembnih dogodkov um, od sprejema zadnje resolucije o ASEANu junija 2014. UN ASEAN se, sta se odločili, da boste vzpostavili um, partnerstvo za stabilnost, mir in razvoj. In skupna parlamentarna skupščina je sprejela tudi resolucijo o tem maja leta 2015. Podpisali smo sporazume o partnerstvu in sodelovanju z sedmimi azijskimi državami. Privolili smo tudi podpis sporazuma z Vietnamom, Indonezijo in pa. In Filipini. Ponekod je prišlo tudi do slabšanja, ko gre za svobode izražanja človekove eh, pravice in eh, demokracijo. Pogosto je eh, družba zatirana, geopolitična situacija je napeta zaradi teritorijalnih sporov v Južno-Kitajskem morju. In upam, da bo spoštovana odločitev sodišča, ki je bila sprejeta julija. To bo lahko osnova za pogajanje o ureditvi tega teritorijalnega spora. No, ampak po izjavah, ki jih je podala Kitajska, nisem tako prepričan v to, da bodo ta pogajanja uspela. Predlagam, da damo kolegom besedo, da bodo lahko spregovorili o svojih prednostnih nalogah, potem pa bomo lahko nekaj časa razpravljali o tem. Therefore...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

se opravičujem, bom še enkrat začel. Hvala, da ste nas povabili sem in hvala odboru AFED, da govorimo na tem pomembnem dogodku. Svojo izjavo bom podal v treh delih. Najprej spodkopavanje demokracije v ASEANu, integracija in tretjič Odgovoril bom na vaše vprašanje v zvezi z Južnim Kitajskim morjem. Super sili sta v srditem boju v jugovzhodni Aziji in gre seveda tudi za človekove pravice. Na začetku, gospod predsednik, želim povedati, da je prihodnost demokracije v jugovzhodni Aziji ogrožena. Po vsej regiji vlade kratijo pravice zaščite in spodkopavajo demokratične institucije. Pred nekaj leti je kazalo, da bodo zadeve šle, šle v drugo smer. V Kambodži, Indoneziji in Maleziji so bile volitve in zaradi tega so strategi menili, da je v tej regiji mogoče zagotoviti pluralno demokracijo. Ampak zadeve so se v zadnjih treh letih dramatično spremenile vojaški udar na Tajskem in v Kambodži, Maleziji, na Tajskem, v Laosu in druge so vladni organi začeli zatirati opozicijo, tudi legitimne politične stranke zatirajo. Regija je bila včasih vzor na področju demokracije in človekovih pravic, ampak trenutni trend je res zaskrbljujoč. Zlorabe človekovih pravic so se močno povečale in politiki so vedno bolj ogroženi, pa tudi običajni ljudje. Številni kolegice in kolegi so zaprti, so politični zaporniki in čakajo jih sodni postopki v različnih državah ASEANA. Če ne bomo nekaj storili proti temu, potem ni možnosti, da bi zaživela demokracija. Zato mora mednarodna skupnost temu nameniti pozornost. Regionalna skupnost ni sposobna nasloviti teh tveganj za demokracijo. Zato so vlade v tej regiji še naprej na poti spodkopavanja demokracije in ni se jim treba bati posledic. Namesto da bi izvajali reforme, regionalni voditelji v Laosu in Vietnamu, naprimer, skrbijo za to, da njihov politični sistem preživi. To vključuje tudi Malezijo, Tajsko in Kambočo. In kakor veste, je malezijski premijer vključen v veliko afero zaradi pranja denarja, pa še vedno ostaja na položaju, nažalost. Posledice za gospodarsko in politično stabilnost so zelo velike. ASEAN in Evropa bi morali spregovoriti proti temu in dobro bi bilo, če bi spreobrnili ta regionalni trend. V začetku leta 2016 je deset držav članic ASEANA uradno sprožilo ekonomsko skupnost ASEANA. To je največji korak do zdaj na področju regionalne integracije, ki se je pripravljal že skoraj deset let. Asijanska skupnost temelji na treh stebrih. Na ekonomskem, sociokulturnem in varnostnem. ASEAN pa je zdaj glavni način integracije v tej regiji. Želimo imeti skupen regionalni trg, ki bo spodbujal prost pretok blaga, storitev, naložb, kvalificiranih delavcev in kapitala. 2008 smo podali načrt, leta 2015 pa smo ga posodobili, ampak ta načrt ne vključuje človekovih pravic ali socialne zaščite. Zaradi tega je integracija v ASEANu potekala brez varoval na področju človekovih pravic in varstva okolja, naprimer. Tak pristop koristi elitam, pogosto na račun manjšin in marginaliziranih glasov. Integracija se nadaljuje, ASEAN pa bo morda še naprej premalo pozornosti namenil stranskim učinkom, to so kršitve človekovih pravic korupcija, zmanjšanje socialne kohezije in povečanje trgovine za ljudmi v tej regiji. To je razvoj gospodarstva brez upoštevanja pomislekov ljudi in tudi okolja. Zato je ogrožena celotna regija. Nedavno je ASEAN podal deklaracijo, v kateri so navedli, da si želijo skupnost, ki bo služila ljudem. To bo skupnost, ki bo bogatstvo porazdelila med ljudi. Če naj se ta regija res razvije v tej smeri, moramo poskrbeti, da bodo lokalni akteri prišli do besede in da bodo socialne in okoljske pomisleke upoštevali na najvišjih ravneh. Tako bomo zagotovili, da bodo pravice ljudi zaščitene in vključene v razvoj gospodarstva, zato da bi se gospodarstvo lahko liberaliziralo. In še, tretjič, gospod predsednik, rivalstvo med ZDA in Kitajsko. To kitalsko, to rivalstvo je še bolj spodkopalo demokratično odgovornost v državah ASEANA. Zaradi tega rivalstva so se kršitve človekovih pravic še povečale, zato ker supersili zagotavljata zaščito v zameno za podporo v okviru ASEANA in drugih mednarodnih forumov. Danes demokracija, pravna država in človekove pravice ne pomenijo več nič. Demokracija, človekove pravice in pravna država so na prodaj supersilam, torej Kitajski ali ZDA. Zato menim, da je treba v Evropi storiti več, da bolj opozorite na to, prav v zvezi s temi vprašanji. Na hitro želim predlagati nekaj priporočil. Prvič, uporabili bi lahko vse možnosti za to, da bi povečali obveščenost v Evropi o tem, da to res ogroža demokracijo v jugovzhodni Aziji in da to ogroža ekonomske interese Evrope. Prav tako bi lahko pozvali k izpustitvi Anola Ibrahima, pa tudi drugih aktivistov v Kambožji, Vietnamu, Laosu in drugih državah. Tajsko vojaško hunto bi lahko pritisnili, da prekine svojimi dejavnostmi v Laosu, bi lahko pritisnili na vlado, zato da naslovi pomisleke v zvezi z kršitvami človekovih pravic. Prav tako bi bilo treba podpirati proevropske sile v regiji. To pomeni, da bi podprli vse, ki se borijo proti eroziji demokracije, vključno z poslanci iz opozicije. Zagotoviti bi bilo treba dober dialog. Podpreti bi bilo treba tudi civilno družbo in borce za človekove pravice. Zagotavljati bi morali poštene in svobodne volitve, tudi v Kambodži, na primer, čim prej bi se moral začeti izvajati proces spremljanja, prav tako bi morali zagotoviti azil preganjenim politikom in zaščititi bi bilo treba identitete akterjev civilne družbe in zaščititi bi bilo treba tudi njihovo anonimnost na političnih razpravah. Na koncu še, gospod predsednik, z političnega in gospodarskega vidika bi bilo treba pritisniti, da se zadeve spremenijo v. Uh. ASEANu. Naprimer, izpustiti bi morali vse zapornike vesti, poskrbeti pa bi morali, da bi države ASEANa spoštovale človekove pravice, prav tako bi morali prepovedati elitam, ki so skorumpirane, da potujejo v Evropo. Poleg tega pa bi bilo treba zagotoviti, da bi mednarodni trgovinski sporozumi z ASEANom vključevali klauzulo o človekovih pravicah. Hvala. The floor has no... Hvala lepa. gospod Sošur je naslednje. Prihaja iz Kambodže, iz nacionalne skupščine, je predstavnik opozicije. Vemo, da tam vladajo spori med vlado in opozicijo. Dialog je stekel, ampak spet vladajo trenja, zanima me. Kaj menite? kakšne so razmere in kaj bi se lahko spremenilo do 18. ko bodo volitve. Hvala, gospod predsednik. Sama sem tukaj v imenu dveh oziroma devetih poslancev, ki so obtoženi v Kambodži zaradi podžiganja. In če bomo obsojeni, bomo zaprti za 20 let. Naš edini zločin pa je, da smo služili ljudem. Želimo zagotoviti spoštovanje pravic ljudi, ki so nas izvolili. Najlepše se vam zahvaljujem vsem poslancem v Evropskem parlamentu, ki so in ste glasovali za resolucijo 8. junija 2016 o Kambodži. V tej resoluciji je Evropski parlament izrazil svoje pomisleke, prav tako pa je obsodil vsa nasilna dejanja politično motivirane obtožbe, naključno zapiranje opozicijskih politikov ter aktivistov na področju človekovih pravic v Kambodži. En mesec potem, ko je Evropski parlament sprejel resolucijo, je bil dr. Gam Lei, znan komentator in kritik vlade, ubit na bencinski črpalki. Včeraj je bil član opozicije, za katerega je veljala imuniteta, obsojen na dve leti in pol zapora. Včeraj so varnostniki, ki delajo za mesto, nasilno razgnali protestnike in napadli so tudi borce za človekove pravice. Gospod predsednik, sedem mesecev nas čaka do naslednjih lokalnih volitev in 19 mesecev nas čaka do naslednjih splošnih volitev. Volitve ne morejo biti poštene in svobodne, če gospod Sam Ransi, predsednik moje stranke, ne bo mogel priti nazaj domov, kajti je v izgonu. Kakor je povedal gospod Charles Santiago, smo mi poslanci in tudi borci za človekove pravice moramo biti svobodni. Ne sme nas biti strah, da bomo predmet pregona. Končala bom z dvema priporočiloma Evropskemu parlamentu. Resolucija je bila dobra, ampak Mislim, da bi bilo treba poskrbeti, da bo vlada v Kambodži razumela svoje obveznosti in da bo izpolnila sporazum, ki ga je podpisala z EU, zato da bi prejela razvojno pomoč. In vlada v Kambodži mora razumeti naslednje. Specifični ukrepi, kot so tilno smerjene sankcije, bodo sprejeti. Naprimer, vizumi za visoke uradnike, še posebej tiste uradnike, ki sodelujejo pri kršitvi človekovih pravic, krčenju gozdov ali pa so obsojeni korupcije. In še nekaj. Progresivno je treba zagotoviti prenos oblasti med tem trenutkom in volitvami. Ne smemo čakati na dan volitev kaj ti prepričani smo, da bo do demokratičnih sprememb v Kambodži prišlo. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa. Vprašanje imam za vas in za prejšnjega govornika. Ali bi pomorske meje lahko bile rešene, ali bi se lahko dogovorili o delitvi virov v smislu rib in nafte v prihodnih letih. Lahko ponovite drugi del vprašanja, lepo prosim, nisem slišal. Pomorske meje in ostale ga tolmači ne slišimo. I am sure, uh, Mr. President, that uh, that should be the final decision by the current military government. Prepričan sem, da bo vojaška vlada kmalo oblikovala pregledni sistem za našo ribiško industrijo. Tako, kar zadeva ribarjenje na Tajskem in v sosednjih državah s pomočjo bilateralnih sporozumov, zato da bomo lahko ribarjali zelo legalno. Drugič. Registracija plovil in ribiških ladij poteka zato, da zagotovimo, da so ladje ustrezno opremljene in da so opremljene tudi z ustrezno programsko opremo za sledenje. To bo pregledno ne samo za Tajsko, ampak tudi za druge države in tudi za uvoznike končnih izdelkov. Seveda to še posebej velja za Evropsko skupnost. Jaz sem v Bruslju, delegacija iz Tajske, iz Ministrstva za ribištvo in zadruge je prav tako tukaj in prepričan sem, da intenzivno razpravljajo z osebjem komisije. No, tukaj sem bolj v vlogi politika, zato želim parlament pozvati, da pritisne na vojaško hunto, da omogoči strankam običajno in normalno politično delovanje. V zadnjih dveh letih nismo mogli upravljati političnih dejavnosti. Smo skupina ljudi z milijoni podpornikov, ampak eh, umetno nas držijo zunaj političnega življenja. 84 let od konca absolutne monarhije se Tajska trudi, da bi postali parlamentarna demokracija. Na tej poti smo imeli nekaj ovir. To je mogoče videti v neprimernem vedenju v parlamentu, v protestih na ulicah in tudi oblast, naprimer, se v parlamentu vede zelo avtoritativno. To so torej, težave, s katerimi se soočamo. Zato Evropski parlament pozivam, da države članice pozovete, da nam pomagajo. Ne samo na tajskem, ampak tudi v drugih državah ASEAN, ki želijo biti demokratične. Pomagajte nam z najboljšo prakso. Trenutno sem na državni ravni odgovoren za širitev civilne in civilnega in političnega izobraževanja. Želimo si bolj pluralistično družbo in vesel sem, da lahko to počnemo v imenu tajske vlade in tajskega ljudstva. Zato toplo uvabim Evropsko unijo, da nam pomaga krepiti demokratične vizi in strukture na tajskem. Hvala. It's the Kazi Piromia, he's a former foreign minister gospod Pirumija je nekdani zunani minister Tajske. A tu ste bili vi? Mrs. Berens, please. Gospa Berens, izvolite. Okay, thank you very much, uh, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsednik. Sem gospa Berens, prihajam iz parlamenta v Indoneziji skupaj z drugimi kolegicami in kolegi smo, torej poslanci ASEANA, in skupaj smo prišli sem, da bi opozorili na pomembna vprašanja v državah ASEANA. Še posebej, kar zadeva integracijo, demokracijo, človekove pravice in tako naprej. Indonezijska vlada ima pomembno vlogo pri integraciji aseanske skupnosti. Po drugi strani pa se soočamo s težavami. Številne težave na področju človekovih pravic, na regionalni in lokalni ravni, so morda posledica neukrepanja vlade. Vlada ukrepa samo na najvišji ravni. Vlade se ne želijo vtikati. Zato je boj proti kršitvam človekovih pravic zelo počasen. Ljudstvo Rohingja v Kambodži, na primer. Veliko predstavnikov ljudstva Rohingja prihajajo zdaj v Malezijo, Indonezijo in druge države, iščejo azil. In različne države v Oceanu imajo različne prakse, ki temeljijo na ideologiji. Naprimer, Kambodža, Mjanmar in Laos so bližje Kitajski, imajo komunistično metodologijo in ideologijo, druge države pa so bolj liberalno-demokratične. To pomeni, da se drugače odzovemo na kršitve človekovih pravic v ASEANu. Zato želimo, da bi nam vi pomagali pri reševanju kršitev človekovih pravic v ASEANu. In še nekaj. Po izjavi iz Nürnberga sta EU in ASEAN ukrepili sodelovanje na določenih področjih, še posebej kar zadeva naložbe, gospodarstvo in trgovino. Veliko pozornosti namenjamo vprašanju človekovih pravic na področju prostotrgovinskih sporazumov. Tajska, Indonezija in druge države so upletene v to. Klauzule o človekovih pravicah v prostotrgovinskih sporazumih niso obvezujoče. civilna družba v ASEANu zdaj upa, da boste in da bomo v parlamentih v ASEANu in v Evropskem parlamentu govorili z enim glasom. Zato, da bi v predhodnem procesu ocenili človekove pravice in da bi to bil formalno obvezen filter za izvajanje sporazuma o prosti trgovini. še nekaj v zvezi s tem mehanizmom. Prostotrovinski sporozumi in obdobje po teh prostotrovinskih sporozumih. To je zelo pomembno in preučiti je treba vpliv in učinek teh prostotrovinskih sporozumov na obdobje po tem. In še na koncu želim povedati. Kako se lahko regije med sebojno podpirata? Kajti gre za procese demokratizacije človekovih pravic. To je vse, hvala. Thank you. Uh, hvala lepa, gospod predsednik. Najprej hvala kolegicam in kolegom iz ASEANA za njihove predstavitve. Upozorili ste na nekaj, s čimer se z vami strinjamo. Izpostavili ste pomemben pomislek. Nekateri ste omenili tudi resolucije, ki jih je sprejel Evropski parlament. Ampak realnost je, po mojem, naslednja. Vedno si je težko vsak dan prizadevati za to, da bodo ta načela veljala tudi v realnosti. Strinjam se s tistimi, ki so dejali, da je treba povezati strategije za gospodarsko sodelovanje z strategijami za zaščito človekovih pravic. To lahko v kontekstu trgovine in prostotrgovinskih sporozumov ali v kontekstu tuje neposredne pomoči in vedenja nekaterih evropskih podjetij, ki so svoje dejavnosti preselila v vaše države. Tudi ta podjetja bi lahko služila kot pozitivni primeri, če bi želeli. Mislim, da bi si našo pozornost zaslužil še en element. In sicer. Gre za vprašanje, kako bi lahko zagotovili institucionalno podporo za vprašanja, ki so zanimiva za obe regiji. Treba bi bilo preučiti trenutno vlogo institucij za človekove pravice v ASEANu in tudi njihovo prihodnjo vlogo te institucije imajo omejene mandate, ampak eh, morda bi lahko preverili, kako bi poslanci iz ASEANA in Evropske skupnosti lahko sodelovali na bolj institucionalni ravni. Hvala, da ste se oglasili pri nas, hvala za vaše besede, seveda bomo poskusili ta vprašanja obravnavati v poročilu, ki ga bo parlament napisal v zvezi z odnosi EU-ASEAN. Hvala. Cancelled. Sí. Gomez. It's for me. Ah, no, no speaker. We're waiting. No, I didn't hear you. Nisem vas slišal, hvala. Una serie de preguntas. Imam vrsto vprašanj, navezal se bi na tajsko in ribištvo. Tajska je velik izvoznik eh, rib, eh, rib ampak ne prihajajo vsi ti proizvodi iz Tajske. Tajska se ukvarja tudi z nezakonitim ribolovom v Tihem oceanu. Ta, to ribištvo je zelo slabo za okolje, potem ti izdelki vstopijo tudi v Evropsko unijo na podlagi trgovinskih sporazumov in se to prodaja kot tajske izdelke, čeprav to niso. Potem Kambodža. Um, diktatura je nekako obstala v Kambodži. Eh, prav tako je tam zelo zastrašujoč pojav otroške prostitucije. Gre za spolno izkoriščanje otrok. To je eden izmed najbolj perečih problemov. Zanima, kakšno je stanje tega v tem trenutku. Pa še nekaj me zelo skrbi. Gre za mednarodno kazensko sodišče, ki je, sprejel, ki je sprejelo sodbe o zločinih rdečih kmerov. Eh, obsodili so osebe in obsodili so eh, več oseb in še tri čakajo na sodbe. Ali je smiselno, da Kambodža na deset tisoče dolarjev porabi za to drago administracijo, ki je v zadnjih nekaj letih obsodila samo dve osebi, eh, ali pa je bolje, da eh, zaščitijo tiste, tisto prebivalstvo, ki sedaj živi tam. In pa še Laos. Tam obstaja velik eh, problem deforestacije, nezakonita trgovina z naravnimi viri, obstaja tudi veliko onesnaženje, recimo reke Mekong. To pomeni, da zaradi deforestacije morajo iz obal te reke tudi izseliti osebe, ki tam živijo. Laos eh, je namreč zelo uh, eh, oska država, ni globoka država, lahko samo eh, nekako obdeluje zemljo ob tej reki. Ta, uh, to um, ta deforestacija in izselitev prebivalcev prizadene predvsem manjšinska plemena, pa tudi lavško prebivalstvo. Uh, namreč ta kleptokrapska vlada v Laosu pravzaprav želi samo izkoriščati te serovine za svoje lastne koristi. Hvala lepa, gospod Gomez. Hvala. Hvala, kolegice in kolegi, za to, da ste se oglasili pri nas. Lepo je, da imamo možnost govoriti z vami in da vam lahko pomagamo. V vaših izjavah se to vidi in tudi v izjavi gospoda Bütikoferja je bilo to jasno. Morda imamo formalni forum za interakcijo z državami iz ASEANA, ampak potrebujemo še kaj več, kaj ti Vsi vemo, da so ti institucionalni forumi pogosto zelo formalne narave in ne zagotavljajo možnosti, da bi govorili o stvarih, ki so res pomembne za poslance, za demokracijo in za pravno državo. Zato želim povedati, da je najbolje sodelovati na področju človekovih pravic. Vi ste povedali, da imate veliko politikov v zaporu, imate izgnanega voditeljega. Voditelj opozicije iz Kambodže ne more niti nazaj v svojo državo, zato ker je izgnan. Mislim, da ste podali dober argument, ampak parlament še tega ni bil sposoben storiti. Gre za neke vrste akt magnitski. Lahko bi bili selektivni pri sankcijah, lahko bi izvedli sankcije proti ljudem, uradnikom in vladam, ki so dejansko odgovorne za te kršitve človekovih pravic, še posebej proti poslancem. To bi bilo zelo pomembno, še posebej za odnose z jugovzhodno Azijo. Še nekaj me zanima, to je omenil že gospod Nart gre za spolno izkoriščanje otrok. Zanima me, kako je to povezano z trgovanjem z ljudmi. To ni nekaj, kar se dogaja samo v jugovzhodni Aziji, to se dogaja povsod po svetu. Poslanci se moramo proti temu boriti, zato želim slišati kaj več od vas o tem. Mislim, da bi lahko skupaj storili kaj proti temu. In še eno področje, ki je s tem povezano, gre boj proti, za boj proti korupciji, davčnim oazam in kršitvam človekovih pravic. To je seveda jasno v vašem koncu sveta. Tudi tukaj je to zelo očitno, ampak pač ljudje si tega ne želijo priznati, kakorkoli že. Oblikovali smo preiskovalni odbor za panamske dokumente in zanima me, ali poskušate storiti kaj podobnega tudi v svojih državah. Morda bi bilo dobro, da bi razmislili tudi o tem. Singapur, na primer, je davčna oaza za vse vaše države, še posebej za Indonezijo. To je zelo velika davčna oaza, tam se denar kar razblini. In zanima me, kaj menite o TPP-ju. Glede na to, da ste omenjali trgovino in tujo delovno silo. Zanima me torej, kaj menite o TPP-ju. Mi v Evropi govorimo o TTIP-ju za američane pa je TPP podlaga. Zanima me, kaj menite o tem. Hvala. Tudi finance. There are lots of questions, uh, but I guess we will partition it based on our. Veliko je bilo vprašanj, ampak razdelili se jih bomo glede na našo raven strokovnosti. Naj se zahvalim različnim poslancem za to, da so izrazili zaskrbljenost. In videli bomo, ali bomo lahko ustrezno odgovorili na vaše vprašanje. Na najprej odgovorim na zadnje vprašanje. Partnerski sporozum vključuje 12 držav. In Amerika je tista, ki ima vodilno vlogo, to je predvsem ameriški sporozum. In najbolj kontroverzno poglavje se nanaša na reševanje sporov. Potem je tukaj eh, vprašanje intelektualne lastnine, eh, okolje eh, in pa eh, delo. Zavezujoče je poglavje o intelektualni lastnini in pa o eh, izvensodnem reševanju sporov. Druga poglavja se nanašajo na podjetje in tako naprej. Gospod predsedujoči, ti dve vprašanji, vprašanje intelektualne lasine, lasnine in izvensodno reševanje sporov, sta zelo pomembni, predvsem za e, države v razvoju. Sedaj imamo sporazum, e, ki pravi, da bo razvoj e, nadzorovan, glede na sposobnost eh, vlade eh, za eh, razvijanje ustrezne politike na področju izvensodnega reševanja sparov. Vlada bi morala imeti čim večjo prožnost, ampak ta sistem tega ne bo omogočil. Tri države članice bodo odločale o teh primerih in tako uh, bodo podjetja uh, lahko sprejemala disciplinske postopke zopr vlado. Vključena bo tako zakonodajna raven, bo tudi zakonodajna raven in na ta način uh, bodo, bo spodkopana vloga sodišč. Na ta način uh, bomo uh, zmanjšali vpliv vlade in pa sodišč to negativno vpliva na demokracijo. In kazni oziroma sankcije ne znašajo 10-15 evrov, ampak milijone in milijone evrov. Torej, lahko uh, se zgodi, uh, da bo nemška vlada morala plačati 2 milijardi evrov. Mogoče si lahko Nemčija to privošči, ampak Indonezija se tega ne more privoščiti. Uh, Eh, in eh, rudarska industrija je uložila eh, zahtevo za izplačilo dveh milijard strani Indonezije. Torej, ta izvensodna poravnava je sredstvo za uvedbo sankcij z upravlado. Res je, da želimo določeno gotovost pri ulaganjih, ampak ne želimo okrepiti eh, podjetji, ampak želimo okrepiti eh, zakone določene vlade. Potem po vprašanje intelektualnih pravic, eh, to je zelo resno vprašanje. Najbolj kontroverzno vprašanje je dostop do zdravil. Številni državljani, predvsem azici, si ne morejo kupiti tujih zdravil, ker so cene zelo visoke z eh, partnerskimi sporazumi smo dobili tudi poglavje o intelektualnih pravicah, ki omogoča podaljšanje roka na več kot 20 let. Eh, torej, podjetja in vlade lahko sodelujejo in podaljšajo rok iz 20 na 25, 30 let. Podaljšanje patenta Eh, z strani farmacevtske družbe eh, je ponavadi zahtevano zato, ker s tem farmacevtsko podjetje več zasluži. Ulaganje eh, se poplača oziroma naložba, ki je bila potrebna za razvoj določenega zdravila, se poplača že v prvih petih letih. Zaradi tega poglavja pa ljudje ne bodo imeli dostop do zdravil, zaradi tega, ker eh, so zdravila predraga in zdravila potrebujemo, zato da lahko preživimo, da se lahko zaščitimo pred boleznimi, da se lahko pozdravimo, ampak na ta način eh, bo dostop do zdravil praktično onemogočen, ker bodo zdravila tako draga. Sedaj imamo sporozume, ki omogočajo eh, podaljšanje patentov, kar bo pomenilo, da bodo zdravila dražja. To je eh, problem eh, z eh, temi sporazumi, ki omejujejo suverenost države. Pa tudi druge države se pojavljajo z sporazumi o partnerstvu in sodelovanju. Evropska unija, Evropska komisija se sedaj pogaja o prostotrgovinskih sporazumih z Singapurjem, z Malezijo, z Tajsko in pa Filipini. In jaz imam občutek, eh, da bodo eh, zaprosili za enako določilo, eh, kar zadeva intelektualne pravice, kot američani. In to je spet problem za nas. In zato mislim, da ima Evropski parlament določeno odgovornost izvesti mora presojo vpliva o uh, človekovih pravicah in v to je potrebno vključiti tudi zdravila. Laos. Uh, to vprašanje jemljemo zelo resno. Štirje člani parlamenta so obiskali Laos in obiskali so različna volilna okrožja. In skušali smo gotoviti, kakšen vpliv eh, bodo imeli jezi na Laos. Radi bi predlagali odgovorne naložbe v ASEAN. Kajti projekt, ki ga je omenil španski kolega, je pravzaprav kitajski projekt, kitajski jez, ki ga grodi. Eh, malezijsko podjetje. In pravzaprav smo eh, pripeljali eh, strokovnjake, ki so pripravili poročilo o kršitvah človekovih pravic eh, in sicer je bilo to poročilo negativno za podjetje, ki gradita jes, ampak nažalost se podjetje ni želelo zagovarjati. Torej, Mislim, da bi moral Evropski parlament več storiti na tem področju. Hvala lepa. Najlepša hvala. Ali lahko še jaz nekaj dodam? Preglednost ribiške industrije. rad bi eh, pozval Evropski parlament, eh, da pozove tajsko vlado, da podpiše dvostranske sporazume s sosednjimi državami Indonezijo, Malezijo, Filipini in že prav posebej z Mjanmarom. Če ne bomo imeli eh, dvostranskih ribiških sporazumov, potem ne bomo mogli narediti konec nezakonitemu ribolovu. In uh, dvostranski sporazumi bi omogočili tudi eh, spoštovanje načela eh, države izvora, kar bi zagotovilo tudi večjo varnost pri uvozu izdelkov v eh, Evropsko unijo. Sedaj pa Kmer Ruš. Sprejeti je potrebno odločno rešitev. Eh, celoten postopek, eh, ki poteka zopr rdeče kmere, je pravzaprav fran, farsa. Vlade morajo sodelovati z vlado Laosa na področju gospodarstva. Namreč vlada sprejema določene odločitve, ki so negativne za prebivalstvo, kot recimo gradnja jezov. Torej, potrebno se je pogovarjati z vlado, namesto da eh, vlada omogoča zasebnim podjetjem podpis eh, pogodb, ki temelijo bolj na eh, dobičku, kot pa na okoljskih vidikih. vsako sodelovanje z inštitucijami ASEANA bi bilo omejeno zaradi avtoritativnih teženj določenih voditeljev. Mislim, da potrebujemo učinkovitejše sodelovanje, spodbujanje demokracije in spoštovanje človekovih pravic. In še sledeče če bi imeli v uh, eh, TTIP in pa v uh, sporazumih uh, o uh, partnerstvu in sodelovanju določilo uh, zgolj uh, o zdravilih na splošno uh, in o možnosti podaljšanja patentov, potem podpis uh, ne bo mogoč. Potrebno je, določiti, eh, je vključiti določilo o dostopnosti zdravil. Sicer ti sporazumi ne bodo podpisani, kajti to bi naletelo na preveliko nasprotovanje v državah. Najlepša hvala, jutri bomo nadaljevali za to razpravo v pododboru za človekove pravice. Hvala lepa, da ste sodelovali na naši seji. Sedaj pa takoj prehajamo k Kolumbiji in k mirovnemu sporazumu in k spodletelemu referendumu. In upamo, da se bodo mirovni pogovori nadaljevali in da bomo našli rešitev. Predsedniku Santosu sem poslal čestitke, ker je dobil Nobelovo nagrado za mir. Kdo bo začel? Gospode Grandes, beseda je vaša. Sí, gracias, señor presidente. Ya sabemos que estuvo usted. Hvala lepa. Gospod predsednik, vem, da ste se tudi vi udeležili ad hoc delegacije v Kolumbije in uh, vaše predsedovanje je bilo zelo učinkovito. Gospod predsedujoči, kot so, pred, so, so predsednik te delegacije, ad hoc delegacije, ko je obiskala Kolumbijo zato, da bi nadzorovali. Um, referendum, ki je potekal v tej državi, moram poročati o razvoju oziroma poteku te misije. Zahvaljujem se tudi Ramonu Hauregiju. Uh, on se upravičuje, uh, eh, da danes ne more biti na tej seji. Eh, upam, da smo si zaslužili vaše zaupanje, zaupanje kolegov, ki so nas tudi spremljali na misiji, skušamo biti objektiveni in se vzdržati osebnih sodb. Imeli smo pluralistično zastopane poslance, poslance vseh političnih skupin, jaz sem ji predsedoval kot. Eh, in pa, in pa tudi Ramon Hauregi iz. Eh, skupine SD, ki predseduje tudi delegaciji z AKP, udeležil se je tudi Lajman Rekine, eh, potem eh, Soraja Post eh, iz Švedske, predstavnica socialistov, potem Boris Sala, Slovaške, SD, potem EKR, Barekov, iz Askom Bilbao, iz skupine Aldo, iz Španije in Tanja Gonzalez Gue, iz Španije, Ulrike Lunaček. Uh, iz zelenih, iz Avstrije, ki je tudi podpredsednica Evropskega parlamenta. E, tukaj ni šlo samo za misijo za opazovanje. Mandat, ki nam ga je podalila konferenca predsednikov in je že ve, torej, parlament je že večkrat e, izrazil svojo brezpogojno podporo mirovnemu procesu v v Kolumbiji. Tam je bil v kampanji prisoten tudi nekdani predsednik Kolumbije Uribe, ki se je zauzemal za ne v tem referendumu. Imeli smo eh, tudi posebno od poslanko Združenih narodov za mir eh, in pa eh, in prisoten je bil tudi predstavnik. Prisotni so bili tudi predstavniki ameriškega kongresa. Sestali smo se z mm, številnimi kolumbijskimi predstavniki, z tudi Rafaelom Pardom, premijem, ki je odgovoren za pogajanja o um, torej pristojen za ta mirovna pogajanja. Nišče ni pričakoval negativen izid tega referenduma. Delegacija je tudi obiskala center za mirovni sporozum in pa center razseljenih žrtev. Uh, Eh, razdelili smo se v tri skupine, obiskali smo različne dele, dele te države, eh, Medejin, Bogota, Montezebarija, kakor veste, so prav v tem zadnjem delu eh, trpeli zaradi napadov tako Farka, kakor tudi drugih paravojaških skupin in obiskali smo tudi nekatere katere družine, ki so neposredno trpele zaradi teh napadov. Ehm, Eh, prisoten je bil tudi eh, gospod Gilmore, ki je posebni odposlanec Evropske unije za Kolumbijo. In sedaj ocene. Eh, torej, ob 83 odstotni udeležbi smo, smo doživeli šokanten izid, torej nekaj več kot 50 odstotkov prebivalstva je glasovalo za ne in um, vsi so bili zaradi tega zelo šokirani, vsi so se pred eh, referendumom zauzemali za mir, za podporo temu sporazumu. Eh, mi smo čestitali kolumbijskemu ljudstvu za demokratičen potek tega eh, referenduma. Seveda je treba spoštovati ezit referenduma in spoštujemo tudi odločitev predsednika Santosa, da je treba ne mudoma sklicati vse politične sile za to, da bi oblikovali neko skupno stališče izhoda. Uh, FARC ELN eh, e in pa vlada mora nadaljevati za pogajanji v konstruktivnem vzdušju, FARC mora izpolniti svoje obljube, ne sme se spet vrniti k nazil, nasiljem. Kljub rezultatom tega referenduma eh, in eh, prosimo tudi za razumevanje žrtev, zahvaljujemo se tistim žrtvam, ki so v najbolj prizadetih območjih vseeno podprli ta mirovni proces. Ehm, še vedno se zavzamemo za to, da bi FARC eh, izbrisali seznama terorističnih eh, skupin. Prav tako želimo ostati pri skrbniškem skladu za podporo mirovnemu procesu v Kolumbiji. Prav tako želimo eh, še naprej ohraniti posebnega poslanca Evropske unije za mirovni proces v Kolumbiji. Pa še na hitro kratka ocena. Um, Jasno je, da vsi v Kolumbiji želijo mir, ampak ni soglasja glede dogovora, ki je bil dosežen z Farkom. Um, tisti, ki so glasovali za ne na referendumu, so očitali dogovoru predvsem to, da omogoča nekaznovanost eh, nekdanjim članom Farka. Uh, ne razumemo. Uh, Torej, treba je spostaviti dialog tudi z zagovorniki negativnega izida referenduma, kot je nekdani predsednik Uribe in pa drugi. Uh, Um, treba pa je zahtevati tudi določeno stopno fleksibilnosti za njihove strani. Evropska unija bo še vedno ključnega pomena pri spodbujanju mirovnega procesa v Kolumbiji. Želimo končati več kot 50 let nasilja. E, čestitamo e, predsedniku Santosu za prejem Nobelove nagrade za mir. Morda mu bo to pomagalo pri tem, da bo dosegel pravičen dogovor, bodo, e, s katerim se bo lahko identificirali vsi Kolumbici. In na nazadnje podelitev te nagrade predsedniku Santosu imelo tudi določene posledice. Včeraj smo eh, slišali novico, da je eh, gverilska skupina ELN eh, se dogovorila o začetku dialoga, pogajanj, ki bodo začela potekati v Kitu. In to je dobra novica za tiste, ki so trdili, da bodo FARC pa še zdaj nadomestile druge gverilske skupine. Pripričani smo, da se lahko celoten postopek zaključi z mirom za vso Kolumbijo. No Hvala, tudi jaz sem imel to srečo, da sem lahko sodeloval v tej delegaciji, kot je povedal gospod De Grandeš. Eh, no, najprej bi se želel zahvaliti za delo, ki je bilo opravljeno. To ni bila prva ad hoc delegacija, ki smo jo poslali v Kolumbijo. Ehm, mislim, da je parlament eh, zelo tesno spremljal pogajanja, sprejem dogovora in pa referendum. Eh, in to je pravzaprav spremljala celotna Evropska unija, predvsem pod vodstvom Frederike Mogherine. Želel bi podati nekaj pripombo v zvezi z rezultatom referenduma in pa želel bi podati pripombo v zvezi s tem, kaj bi se naj sedaj zgodilo v tej državi. Eh, mi smo kot celoten parlament spremljali pogajanja za Farkom, spremljali smo sprejem dogovora, to smo doživljali kot val upanja za Kolumbijo. Želeli smo, da bi se končala desfunkcionalnost te države, da bi bili odpravljeni strukturni problemi, da bi se končal ta konflikt, ki, traja 50, eh, ki je trajal več kot 50 let, eh, ki je eh, za seboj pustil 8 milijonov žrtev. Skratka, dogovor je predstavil veliko priložnost za to regijo. No, referendum je potekal v normalnih okoliščinah, so pa bili številni razočarani zaradi rezultata. Čeprav je seveda treba rezultat tega referenduma spoštovati. Sedaj bo verjetno nastopilo obdobje krhkosti za to državo, Eh, vsi se strinjamo, da je ta pot nepovratna, s tem se strinja tudi velika večina Kolumbicev, kot je povedal gospod De Grandes. Uh, je pa res, da je to sedaj postavilo državo v zelo kočljiv položaj. Mislim, da so signali, ki so prišli v zadnjih nekaj tednih eh, pozitivni, tako strani predsednika uh, Santosa, ki, je, ki se je sestal z različnimi predstavniki, ki so se zauzemali za negativni izid referenduma. Eh, treba je prepoznati tudi stališče tistim, ki so eh, nasprotovali temu dogovoru. FARC je poslal jasno sporočilo, želi nadaljevati ta proces, mirovni proces, želi se odreči nasilju. No, tudi mednarodna skupnost je z Nobelovo nagrado poslala zelo jasno sporočilo, podprla je ta mirovni proces in eh, s tem je prav gotovo. Uh, s tem je bil prav gotovo dan nov zagon mirovnemu procesu. In uh, gospod Begdanes je omenil tudi, da so se sedaj za pogovore odločili tudi v gverilski skupini ELN. Uh, Eh, skratka, menim, da bi morali v naslednjih mesecih še naprej podpreti Kolumbijo. Treba je poskrbeti za vsta ustrezna jamstva pri tem dogovoru, pri teh pogajanjih, uh, podpreti. Eh, ta pogajanja morajo skušati zadovoljiti vse strani in treba prisluhniti tudi tistim, ki so glasovali za ne v tej kampanji. Najlepša hvala, gospod Brok. Hvala lepo gospodu De Grandesu uh, za opis uh, te misije. Seveda sem razočaran nad rezultatom referenduma in nisem uh, več za referendume, predvsem uh, po tesnem rezultatu na Brexitu. Zanimivo je, kako eh, vlade predajo to odločitev eh, državljanom, ko, bi, ko pa gre za vprašanje, o katerih bi morali razpravljati poslanci. No, razočaran sem, eh, ker je predsednik Uribe nasprotoval temu referendumu in je pozival vse, da glasujejo proti. Uh, ali gospod De Grandes min meni, da bi lahko bil uh, sprejet uh, kakšen sporazum, uh, ki bi ohranil uh, premirje uh, z Farkom, ki ga je sklenil uh, gospod Santos? Uh, mogoče bi lahko organizirali exil za pet let za voditelje Farka, kot recimo Timočenka, uh, mislim, na Kubi. Uh, in da bi potem ponovno organizirali uh, podoben referendum. Hvala lepa, gospod Nart. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mirovni sporazum je slab mirovni sporazum. Če išče samo pravico in ravnovese, kaj ti pravice pač tukaj ni. Ampak jaz eno podpiram ta sporazum, eh, čeprav je ta sporazum slab. Je pa to edina pot eh, do miru v Kolumbiji po 60 letih od izbruha nasilja v tej državi. Eh, najprej moramo sedaj v Evropskem parlamentu razmisliti o tem, da Eh, če je bila takšna volja ljudstva, potem ne smemo posegati v kriterije, ki jih je postavilo ljudstvo. Eh, videli smo že, kako smo v Ukrajini podpirali predvidljeni sporazum pred volitvami. To pomeni, da smo skušali vsilovati, vsilovati nekakšno rešitev, ki je pač bila nam všeč in eh, v primeru Kolumbije je bilo enako. Meni rezultat ni všeč, ampak ne mi pa všeč niti to, da bi skušali sedaj posegati v to državo v imenu demokracije ali pa naših vlastnih kriterijev. 40 odstotkov v Kolumbiji je glasovalo, 20 odstotkov za da, 20 odstotkov za ne. Govorimo torej o Um, manjšinskem procesu. Eh, seveda so v Kolumbiji vsi lačni miru, ampak obstajata tam dva problema, o katerih nihče ne govori, pa so bistvenega pomena. FARC deluje na ramenih eh, trgovanja z drogami. Oni so zelo pomemben zagon narkotrafikantom in to eh, bodo ostali in v tem sporozumu ni nobene besede o razgradni narkotrafikanskih omrežij. Če želijo FARC res se udeležiti civilnega postopka eh, doseganja miru, potem bi morali skriti svoje kontakte med eh, trgovci za drogami. Eh, to, da se je voditelj Farka odločil, da se odreče nasiljem, še ne pomeni, da bodo s tem razgrajene tudi narkotrafikanske mreze, ki so prav tako povzročile na tisoče smrti. Tega niso naredili. Zakaj? Zato, ker želijo te mreže ohraniti. Niso se jim odrekli. Očitno hočejo ohraniti ta posel. In pa še vprašanje očkodnin. To bo plačalo kolumbijsko ljudstvo z svojimi davki. Ne bodo pa tega plačali z ogromne zakladnice Farka. Zakaj? Zato, ker želijo ohraniti svoje gospodarstvo kmetijsko premoženje. Vla, eh, vojne imajo osnovo, strateško osnovo, ki se imenuje logistika in tega se tukaj niso dotaknili. Ne narkotrafikanskih mrež, ne rezultat tega posla, ki so seveda ogromne količine denarja. Eh, no, prav gotovo bo se nadaljeval mirovni proces, ta je, ta je nezaustavljiv. Ampak lepo vas prosim, ne smemo preveč govoriti o miru, če se bomo v Kolumbiji kmalo morali srečati z eh, kontinuiranim problemom trgovanja z drogami, eh, ki bo ostala, torej ta grobina, ki bo ostala v rokah tistih, ki se, sedaj, ki se, se jih sedaj v imenu miru ne želijo odreči. Hvala, govorila bom špansko. Tudi jaz sem bila članica ad hoc delegacije. Želela bi se zahvaliti so predsedujočemu te delegacije, kolegu De Grandesu in tudi kolegu eh, Hauregiju, drugemu so predsedujočemu. Ta misija je bila takšna, kot jih nimamo veliko. Vsi poslanci, ki smo bili tam, smo se strinjali glede naših ciljev. Dobro, morda tega nismo eh, glasno povedali od vsega začetka, ampak vsi smo se zauzemali za pozitiven izid tega referenduma. Eh, no in navezujem se tudi na besede gospoda Narta. Spomnim se eh, dneva referenduma, to je bila nedelja, takrat sem bila skupaj z kolegom Hauregijem v Medejinu na trgu, kjer je takrat ta, tamkajšnji guverner, ki se je prav tako zauzemal za, da kljub temu, da je to tradicionalno mesto Uribeja, so torej guverner je bil tam, da je odprl volišča in eh, rekel je, da so kolumbici navajeni na popolno vojno. Kaj je želel povedati s tem? Uh, želel je povedati, da, je, da ta sporazum sicer ni popoln, ampak da je to najbolje, kaj so lahko dosegli. Rekli so, da so Kolumbici že desetletja navajeni na to popolno vojno pod narekovaji in da je to mirovni proces, kljub temu, da ni popoln in da je sporazum, kljub temu, da ni popoln, najbolje, kar so lahko dosegli. In uh, Mi smo se s tem strinjali, ne glede na to, kateri politični skupini uh, pripadamo. Vsi smo bili razočarani, da referendum ni uspel. Sedaj moramo začeti na novo, uh, pri tem nam bo podporo tudi Nobelova nagrada za mir, no, ampak meni bi bilo ljubše, da bi na referendumu zmagal da. Uh, tudi zaradi naše evropske pomoči. Vsi se strinjamo eh, tudi s tem, da se je za to zelo prizadevala Federica Mogherini, tudi naša delegacija. Uh, ja, uh, potem je tukaj tudi ta skrbniški sklad, to težko izgovorim v španščini, uh, Sedaj se bomo morali pogovoriti o tem, kako uporabiti ta skrbniški sklad za izvajanje tega procesa, torej sedaj ne sporazuma, ampak tega procesa, ki ga še vedno želimo ohraniti. Eh, prav tako moramo ohraniti dogovor o črtanju Farka iz eh, seznama terorističnih skupin, kajti to so pogojevali z podpisom referenduma, ne pa z izidom referenduma. Eh, no in dejansko je bil ta referendum na nek način podoben Brexitu. Veliko je bilo napačnih trži, trditev, laži in eh, res je, da je bilo za številne žrtve zelo težko glasovati z da. Torej za nekaj, kar je pomenilo, da bodo nekateri izmed teh eh, gverilcev eh, nekaznovani spet vključeni v družabno življenje. Prav tako morali, bi morali privoliti v to, da jim dajo pet mest v senatu in pa pet mest v kongresu, zato da bi jih vključili v politični proces. Eh, minister Pardo je o tem povedal naslednje. Rekel je, to, kar bodo plačali, uh, to, kar bomo plačali za te gverilce, bo stalo manj, kot nastane en dan bombardiranja strani Farka. No, je pa res, da. No, eh, zanimivo je bilo tudi to, da so v najbolj prizadetih območjih, v območjih, ki so najbolj trpeli zaradi nasilja Farka, glasovali za da. V tistih območjih, kjer Fark ni bil tako prisoten, pa za ne. Hektor Abad. Uh, Eh, novinar časopisa Espectador je na Twitterju zapisal, da se je magični realizem eh, Gabriela Garcia Markeza tukaj nažalost sprevrgel v tragični realizem. In naloga nas vseh je sedaj to, da še naprej podpiramo ta proces, zato da se bo ta nadaljeval in da bo v Kolumbiji resnično dosežen mir, ki ne bo uh, tragičen, ampak realističen. traded cocaine but a lot of honey. Alois Peterle, ki ni nikoli trgoval s heroinom, ampak z medom. Prezident, eh, eh, jaz sem vesel, da smo tudi s to misijo pokazali privrženost eh, mirovnemu procesu v Kolumbiji. Referendum je pokazal, kako komplicirano in občutljivo je vprašanje miru v tej državi. In ključno je, sveda, da se nadaljuje ta premirjen dialog. Šok je treba preseči s politično modrostjo in inkluzivnim političnim pristopom. E, mislim, da je Nobelova nagrada okrepila status predsednika Santosa, ki se je že odločil za nadaljevanje mirovnega procesa. Jaz bom vesel vsakega prispevka Evropske zveze e, s participacijo Evropskega parlamenta v tem procesu. Hvala lepa. Najlepša hvala in temu se lahko le pridružim vsakšna, vsakršna mirovna prizadevanja so nepravična do dela udeleženih v procesu. In to je žrtev, ki je potrebna za vzpostavitev miru. Eh, mir je vedno boljši eh, in cenejši kot pa neuspeh, kot je dejala gospa Lunaček. In seveda vem, da so številne družine uh, zelo trpele in da jim najbrž ni všeč, uh, da bi uh, ne, se nekateri tako izmuznili skozi prste. Ampak nisem tudi ne tako prepričan, da eh, lahko sedaj ta proces zaključimo glede na ta neuspeh. Lahko pride tudi do eh, negativnega izida in eh, to uh, bo povzročilo visoke stroške za Kolumbijo in uh, za uh, FARC. Zato uh, moramo zagotoviti, da uh, izkoristimo to priložnost in da skušamo zagoviti zaključek tega procesa. Kolegu de Grandesu in drugim sem zelo hvaležen za to poročilo. In eh, če smo lahko kakršnokoli pomoč, eh, me prosim to povejte. Hvala lepa. Zdaj pa Gruzija. Kdo bo o tem poročal? Gospa Gomeš, res? Vi pa poročate o vsem. Zelo vesela sem, da sem lahko bila v. Uh, Gruziji eh, za delegacijo Evropskega parlamenta eh, in eh, zelo dobro smo eh, sodelovali z organizacijo OVSE in pa z NATO. Veseli me, da smo imeli zelo dobro delegacijo in da smo lahko odlično sodelovali. Eh, to eh, je vodilo tudi v eh, zadnjo izjavo za medije, ki. Eh, smo jo podali skupaj z drugimi delegacijami za opazovanje eh, volitev. Vedeli smo, eh, kako zelo pomembna je demokratična konsolidacija za Gruzijo in veseli smo bili, da je dan eh, prej svet napovedal oprostitev vizumskega režima. To je bila zelo dobrodošla poteza, eh, ki so jo v Gruziji eh, seveda eh, pozdravili. V Abhaziji in Južnji Oseti volitve seveda niso potekale, ampak tam, kjer so volitve potekale, so ljudje vedeli, kaj počnejo. Misija za opazovanje volitev je bila dobra in volilna komisija je odlično upravila svoje delo. in eh, sprejeli so tudi naša priporočila. Skušali so jih eh, prevesti v konkretna dejanja. Enako velja tudi za vlado, kajti za ministrom za zunanje zadeve smo se sestali po naši tiskovni konferenci. Zelo pomembno je tudi, eh, da smo bili zelo konkretni pri naših komentarjih kljub zelo uh, profesionalni izvedbi volitev, uh, pri katerih so ženske igrale vodilno vlogo uh, na večini volišč, kar je bilo očitno že na prvi pogled, uh, so se pojavili določeni problemi. Prevelika gneča je vladala na številnih voliščih. Z namenom preglednosti je bilo preveč eh, opazovalcev eh, vlade eh, in to niso bili nacionalni opazovalci, ampak so bili to predstavniki vodilne stranke. Prišlo je do določenega zastraševanja. V Manuliju recimo, pa tudi v Tbilisiju. Eh, mi smo temu prisostovali v enem primeru. To je bilo povsem nepotrebno. In to ni koristilo nikomor, niti ne vodilni stranki, ki je zmagala na volitvah. In to smo tudi jasno povedali. In to je bilo tudi pomembno. Veliko je bilo napetosti v predvoljni kampanji, eh, prišlo je do eksplozije eh, bombe v avtomobilu, eh, šlo je za poslanca, ki se je potagoval za položaj v In to je povzročilo veliko škodo. Seveda smo zahtevali, da preiskovalni organi opravijo svoje delo in da se primer razišče. Gre zaključen in pomemben korak eh, v reformi pravosodnega sistema. Potrebno je ustrezno kaznovati tiste, ki so odgovorni za to vrstne incidente. Eh, to je pomembno v vseh eh, nekdanjih sovjetskih državah. Eh, nezakonito eh, prislaškovanje ima velike posledice eh, za posameznike. Direktor, s katerim smo se sestali, je orisal, kako je to vplivalo na druž življenje njegove družine. In seveda to odvrača pozornost od temeljne politične razprave. Eh, mi kot opazovalci smo organizirali razpravo z vsemi eh, poslanskimi skupinami in eh, na koncu vodilna stranka ni sodelovala v razpravi in tudi predsednik vlade. Pohitite, prosim. Naj povem, da je to bil prvi krok, 30. oktobra bo potekal drugi krok rezultat eh, je pokazal na veliko politično polarizacijo. Vodilna stranka je eh, zmagala na teh volitvah. Nekaj je bilo pozivov k bojkotu in eh, bojkot bi bil nesmiseln. Šlo bi za izdajo voljivcev. In eh, hvaležna sem vam, eh, predsednik, da ste že sprejeli določene korake eh, da bi to preprečili. Mislim, da ta polarizacija ne bi smela voditi v eh, še eh, večjo zaostritev eh, nasilja. In potem je bil tukaj še gospod Kalašnikov, ruski opazovalec, ki ga zelo dobro poznamo to po mojem mnenju ni zmaga za Rusijo, če tudi je bila proruska stranka tretja stranka, eh, ki je vse zaenkrat presegla prak. Z drugim krogom bi se lahko zadeve spremenile. Ampak to ni zmaga za Rusijo. Kaj ti? Večina v vodilni stranki in v opoziciji se ne nagiba k Rusiji. Uh, Najlepša hvala. Ne bom ponavljal tega, kar je Ana povedala. Pomemben vidik je, da sta največji stranki upravljeni ne le odzunaj, ampak, prosim, da milijonari v državi igrajo pomembno vlogo. In to ne pomaga vladi. Tudi, če imajo najboljše namene, kaj ti, če je tukaj ta senca v zadju, vedno uh, vladajo določeni eh, dvomi. Eh, ali ni morda ta milijarder tisti, ki jim omogoča, da ohranjajo položaj? Gospodu Ivan Višvilu je potrebno povedati, da eh, ne sme več igrati vloge, ki jo igra. Najbrž je namenil sredstva za to kampanjo. Njegova stranka je imela na voljo veliko več sredstev kot vse druge skupaj. In to ni ravno najbolj. Uh, ni ravno najboljši pristop. Mislim, da bi temu morali narediti konec. Po drugi strani pa je druga stranka pod velikim vplivom nekdanjega vodje. Uh, eh, ta mora sprejeti, eh, da uh, več nima nobenega vpliva. To je pomembno za prihodnost in to bi uh, cenili tudi državljani. Sicer pa mislimo, da imamo dobre razloge, da podpremo novo vlado. Okay. Predsedujoči ni vključil mikrofona, zato ga tolmači ne slišimo. Vsi bomo sodelovali v drugem krogu. Upam, da ne bo dosežena dvotretinska venčina, kar eh, je težko zaradi zakonov v tej državi. imamo okrožja in pa sezname in uh, če obih sistemov ne povežeš, uh, hitro prideš do dvotretinske večine. Uh, in uh, pogovarjal sem se z njimi, obljubili so mi, da bodo spremenili to volilno pravo. Bomo videli. Druga točka. Mislim, da imamo več primerov dvotretinske večine ta vedno predstavlja veliko skušnjavo za tiste, ki so v vladi in potem počnejo stvari, ki jih ne bi smeli početi. Zato, ker ne potrebujejo sodelovanja druge, druge stranke in ne potrebujejo kompromisov. No, to velja tudi v nekaterih državah članicah Evropske unije. In to nam zagotavlja ni v veliko pomoč. Zato bi, nam, zato bi jim morali povedati, da morajo zmago sprejeti skromno večina še ni vse. Večina mora delovati v skladu z eh, načelom pravne države. Ne moreš vsega storiti z eh, odločitvami večine. To, kaj bi šlo za napačno uh, sprejemanje demokracije. In to je potrebno razložiti kar takoj. Sicer bo ogrožen pozitiven razvoj v smeri Evrope in mislim, da bi lahko poslali jasno sporočilo v zvezi s tem, Ana. Čestitke in potem dodamo eh, te prijazne pripombe. No, kdo bo zdaj prevzel? No time, no. Yeah. Jaz nimam več časa. I have to run. Okay. Runner's World. Runner's World. Okay. No, no, I'm not standing here, I'm sitting. Ne bom stal. Pretresen sem, da nisem najstarejši poslanec, ampak poslanec z, najdaljšim, eh, z najdaljšo karijero v Evropskem parlamentu. Mogoče sem tudi najstarejši. Nadaljujemo se z nami. Gospod Mamikins. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ne želim ponavljati tega, kar ste. Eh, že slišali od Ane Gumeš, eh, vodje delegacije. Rad bi se vam zahvalil za eh, vodenje misije, pa tudi kolegom in rad bi podal nekaj komentarjev. Naša opazovalna misija je obiskala mesto Bonis in ta regija je zelo zanimiva. kajti tam želijo eh, številne manjšine, azerbajdžanci, armenci in bili smo tudi v mestih, kjer ni nobenih eh, gruzicev. In to, kar je eh, pokazala gruzijska oblast pri teh volitvah, je zelo strpen pristop do številnih manjšin. Veliko je bilo informacij v različnih jezikih, ne le v gruzijskem jeziku. Eh, imena kandidatov eh, so bila objavljena v različnih jezikih. In to je eh, zelo dobro, predvsem, ker v vseh regijah ne govorijo uh, gruzijskega jezika kar pa zadeva incidente, je bilo od nas zahtevano, da zapustimo uh, mesto, uh, slišali smo, da je nekdo želel dvakrat odati svoj glas, tega ni mogel storiti in zato je prišlo do tega incidenta. Zelo pomembno je uh, poudariti, da smo uh, obiskali 12 volišč in vsak, na vsakem volišču je bilo 10-12 oseb, ki smo jih vprašali, kaj počnejo tam in dejali so, ja, le opazujemo, kaj se dogaja. In to je povzročilo določeno napetost. Devet tisoč nacionalnih opazovalcev je bilo na delu. No, kaj naj še dodam? Mislim, da je gruzijska vlada pretiravala z vsemi varnostnimi ukrepi. Evropski parlament je tako močno kritiziral Gruzijo da se je hotela ta dvojnost zavarovati. Pregledali so potne liste, veliko štampilk smo dobili. Pri teh volitvah v Gruziji ni prišlo do nobenega ponarejanja volilnih lističev. Videli bomo, kaj se bo zgodilo v drugem kroku. Najlepša hvala. Uh, eh, Ana Fotiga, prosim. Ana Fotiga. Thank you, chair. Uh, of course, I, I subscribe. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Strinjam se z besedami o naši misiji. Mislim, da smo bili zares eh, zelo učinkoviti. Čeprav je bila naša ekipa zelo majhna, eh, Ana Gomeš je odlično vodila to misijo. Eh, rada bi izpostavila tudi določeno stopne zaskrbljenosti. Eh, namreč opazovali smo številne vsega, postopke, eh, bili smo zelo uh, natančni in uh, zelo dobro smo upravili svoje delo. Zaskrbljena sem uh, glede prihodnih treh tednov in obdobja potem. Kaj ti, kolikor jaz vem? Mislim da so obtožbe o zastraševanju in o poskusu vplivanja strani vlade razlog za zaskrbljenost. Ja, tretja stranka je odkrito proruska stranka in želi spremembe v, ruskem parlamentu, eh, v gruzinskem parlamentu. dve mali stranki, proevropsko usmerjeni, ki eh, jih eh, vodita eh, dva zelo sposobna politika, sta očitno izgubili. Prej eh, sta bili koalicijski partnerici. Seveda so se koalicijske, koalicijske partnerice eh, različno odzivale. Eh, ampak eh, predstavljale so eh, zelo odgovorno opozicijo. Stranke bodo zastopale zelo različne interese v prihodnem gruzijskem parlamentu in to je razlog za zaskrbljenost. Opažam različne trende tam. Drugič vprašanje je. Rustavi. Potrebno je zastaviti številne vprašanja. Če želi opozicija preživeti, je nujno potrebno, da zagotovimo določeno pluralizem, določ, določeno stopnjo pluralizma v medijih tudi. Če se strinjam z stališčem, predsednika in pa številnih kolegov, da je seveda pomembno, da ta televizijska hiša nadaljuje z svojim delovanjem. Seveda pa je potrebno ohraniti demokratičen proces, potrebno je ohraniti vlogo opozicije, ampak z voditelji v zaparu, z zastraševanjem, z nepravilnostmi v kampanji z izjavami milijarderjev, da naj bi bila ruska, proruska stranka ustrezna opozicija. Nažalost, mislim, da moramo biti zaskrbljeni. Uh, Upam, da bo na koncu demokratična Gruzija preživela. Hvala lepa, gospod Austrijevič. Austrijevičus strinjam se z oceno, ki je bila danes podana. Volitve so potekale normalno, kar moramo tudi priznati, ampak eh, več nepravilnosti se je zgodilo pred tem, v predvolilni kampanji. Zato moramo to tudi jasno povedati. In eh, to je potrebno povedati tudi, ko se srečamo z gruzijskimi predstavniki. Vladajoča koalicija je uporabila določene trike v boju z opozicijo, včasih ne najbolj na prijazen način, tudi zoper prijateljsko razpoloženo opozicijo prišlo je do zastraševanja v različnih oblikah. Ko sem obiskal eh, Gruzijo po prvem krogu volitev, sem ugotovil, da je vodila stranka dobila dve tretjini glasov. dve liberalni stranki eh, sta razmeroma razpuščeni. Ali Sanja se je odločil, da ne bo sodeloval v drugem krogu. To ni dobro. Eh, če bodo volitve vodile v ošibitev opozicije, potem se tega zagotovo ne želim želimo si zdravo politično konkurenco. Ampak ob vsem tem ne bi smeli obrniti hrbta Gruziji in zagotoviti moramo to, kar smo obljubili. Liberalizacijo vizumskega režima pravočasno. Ne gre za nagrado za volitve, gre za to, da so izvedli reforme, ki smo jih zahtevali. Vsakršno zavlačevanje sproža veliko vprašanj. Torej, moramo poskrbeti za konkretne rezultate. Naše pogajalce v odboru Libe moramo pozvati, da uh, se obnašajo odgovorno, da sprejmejo odločitev pravočasno tako da bomo imeli sporazum pravočasno, ne le z Gruzijo, ampak tudi z Ukrajino. No, in na koncu še to. Ne berem izjav ruskih poslancev. Ne bi rekel, da je Gruzija sedaj v boljšem položaju, da sodeluje z Rusijo in da obrne hrbet Evropi. Ne. Mislim, da je prezgodaj, da bi sodili o tem. Mislim, da volitve ne kažejo, da bi želela Gruzija eh, sodelovati zgolj z Rusijo na račun Evropske unije. Nikoli nismo Gruzije silili v to. Eh, gre za neodvisno odločitev gruzijskih državljanov, ampak. Volitve ne prikazuje celotne politične slike upam, da bo Gruzija ostala naša partnerica in da uh, se bodo nadaljevala pogajanja o pridružitvenem sporazumu. Mogoče je gospod Kalašnik govoril o svoji lastni propagandi. To je bila angliščina z ruskim naglasom, pravi gospod Kalaš. Thank you. I'll, um, <laughs> I'll try and listen better next time. <laughs> but, uh, I'm very bom drugič bolj pozorno poslušala. Veliko je bilo že povedanega, rada bi se zahvalila Ani za vodstvo te delegacije. Strinjam se tudi z točkami, ki so ravno kar bile podane, kar zadeva prihodnost. Govornica se obrača stran od mikrofona, zato je tolmači težko sledimo. Potrebno je delovati na zelo jasni osnovi. Seveda se vdaj potrebujemo drugi krok. Rada bi dodala sledeče. EPG je dobila 5 odstotkov, vse druge stranke pa eh, so eh, dosegle prak. Mislim, da moramo to spoštovati. UN mora sodelovati v drugim krogu. Noro bi bilo, če tega ne bi storili. In naj zaključim z pozitivnim rezultatom. Kot je Ana dejala, vodja CSC, to je bila ženska, eh, je eh, spoštovala eh, naše kritične pripombe, torej vodja volilne komisije in tudi na voliščih so prevladovale ženske, veliko narušenje je vladalo in tudi na zelo majhnih voliščih je bilo zelo veliko opazovalcev. Videli bomo, kateri politiki bodo na koncu izvoljeni v parlament kot posledica teh volitev in videli bomo, kako bomo potem nadalje gradili naš odnos. Hvala lepa. Najlepša hvala. S tem smo izčrpali seznam govorcev. Ana, samo manjša pripomba. Brok je rekel nekaj zelo pomembnega. Namreč, da bi morali gruzijskemu narodu posredovati zelo jasno sporočilo. Unočijoče bi bilo za demokracijo, če bi se odločili za aroganten odnos. veliko odgovornosti za to, kaj se bo zgodilo od tega trenutka do drugega kroga, je eh, v rokah oblasti. Strinjam se tudi z Ano Fotigo in z gospodom Avstrevičijusem. Seveda se politična krajina spreminja in ljudje so zaskrbljeni. Nekateri so nas vprašali, ali ne bo ta manjša razpršenost vplivala na zmanjšanje demokracije. Seveda je predvsem pomembna vloga opozicije, kdorkoli že bo predstavljal opozicijo. In zelo jasno sporočilo moramo podati UN, da bi bil bojkot parlamenta zares nesmisel. To je najhujše, kar se lahko zgodi, če želimo ohraniti demokracijo v Gruziji. Najlepša hvala. S tem zaključujemo našo sejo. Naslednja seja pa bo. Bo. Aha. 20. oktober ob 9. Najlepša hvala in hvala lepa tolmačem, da so ostali eh, dlje in nam naklonili svoj dragocen prispevek.